Uh, Spoštovane kolegice in kolegi, pozdravljam podpredsednika komisije gospoda Timermansa v okviru strukturiranega dialoga. Tolmači vas obveščamo, da smo z administracijo Evropskega parlamenta v delovnem sporu glede naših novih delovnih pogojev, ki so bili uvedeni enostransko. Zato smo izdali tudi stavkovno opozorilo. Stavkamo že tretji teden in kljub številnim koncesijam na naši strani administracija ni poskusila najti rešitev za nastali spor. Tolmačem iz nekaterih kabin je bila na tem sestanku naložena delovna obveznost, kar je kršitev njihove pravice do stavke. Zato so ostale kabine sklenile, da iz solidarnosti z njimi ne bodo začasno prekinile dela, kot je bilo sprva načrtovano. Prav tako vas obveščamo, da bomo z delom končali točno ob 18.30 ob uradno predvidenem času za konec sestanka. Hvala lepa. Vsi tolmači se žal ne strinjamo z napovedanimi stavkovnimi ukrepi. Um, Spričo um, um, visokega uh, značaja uh, tega predloga tudi o plastiki za enkratno uporabo uh, pričakujemo akcijski načrt eh, o krožnem gospodarstvu. Pri eh, medinstitucionalnih eh, odnosih imamo tu strajno vprašanje delegiranih in izvedbenih aktov. Torej, svet je proti določenim dokumentih in to je prava obremenitev, ko gre za sprejemanje zakonodaje. Torej, zahvaljujem se vam za vašo prisotnost. Eh, gospod podpredsednik, beseda je vaša za uvodno izjavo in potem bomo pa imeli še koordinatorje in koordinatorje, ki bodo lahko zastavljali vprašanja in komentirali. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovane članice in čla, eh, člani parlamenta. Eh, torej, zdravje našega oceana, našega okolja je povezano eh, s številnimi izzivi. Potrebujemo trajnostni eh, razvoj in hkrati moramo implementirati pariški sporazum. Mislim, da je to eden izmed največjih izzivov našega časa. Mi moramo najti pravo ravnovesje med potrebo po zaščiti naravnega okolja, hkrati pa moramo izboljšati naše eh, življenjske pogoje, kjer naj nihče ne bi bil izpuščen. Mi moramo tudi preučiti, določiti eh, sinergije med Pariškim sporazumom in agendo 2030. Eh, če se ne bomo lotili eh, podnebnih sprememb, tudi trajnostni razvoj ne bo dosegljiv in tudi Eh, razvojnih ciljev ne bomo mogli doseči. Eh, lani je komisija predstavila refleksijski dokument eh, o trajnostni Evropi do leta 2030. To je bil del razprav o Evropi 2030. In komisija želi v naslednjem več letnem finančnem okviru okrepiti okoljsko politiko v celotnem evropskem proračunu. Mi predlagamo tudi uh, uh, s, uh, instrumente za spremljanje um, Eh, porabe na področju okolja in podobno. Mi potrebujemo tudi zasebne vlagatelje, ki bodo mobilizirali kapital za trajnostne naložbe, potrebujemo tudi eh, ustrezna finančna sredstva. Eh, menim, da je akcijski načrt za krožno gospodarstvo, ki smo ga sprejeli v decembru 2015, zgodba o uspehu. To je dober primer tega, kaj lahko dosežemo skupaj. Več kot 85 odstotkov ukrepov je bilo Eh, izvedenih eh, tesno sodelovanje med evropskimi institucijami in zlasti z Evropskim parlamentom in vašim odborom eh, je pomagalo pri sprejemanju ustrezne zakonodaje, za katere se je boril parlament. Upam, da se bo tu pokazal isti entuzijazem, navdušenje, ko gre za plastiko, za enkratno uporabo. Potem Pomembno je tudi eh, imeti eh, poročila, obveznosti poročanja in podobno. Eh, mi moramo vključiti zasebni sektor, državljane. Tu potrebujemo nov pristop ne samo znotraj EU, temveč globalno gledano. Mi razvijamo nove standarde. To je dobro za okolje, pa predvsem tudi za naše gospodarstvo in konkurenčnost pri eh, strategiji za plastiko znotraj krožnega gospodarstva gre za novo vizijo eh, in sicer mi želimo, da bi bili tu najbolj vzdržni na globalni eh, ravni. Eh, š, v, n, novih proizvodih eh, se reciklira samo 6 odstotkov plastike eh, in mi potrebujemo tu eh, nove strategije. To, na ta način bomo zagotovili rast v Evropi. V oceanih je če dalje več plastičnih odpadkov in vsak dan nedelovanja povzroča številne eh, nove stroške. Vse je jasno, evropski ukrepi bodo eh, imeli različne eh, ukrepe, s katerimi se bomo eh, lotili plastičnih odpadkov eh, v jezerih, v morjih. Eh, različni ukrepi se bodo uporabili za različne proizvode, odvisno od tega, ali so alternativni proizvodi že na voljo na trgu in ali so finančno sprejemljivi. Torej, mi seveda želimo ljudem čim bolj olajšati življenje s tem predlogom. Torej, mi predlagamo tudi prepoved eh, določenih plastičnih eh, izdelkov, kot so eh, plastični pribor, krožniki in podobno. Potrebno je tudi zagotoviti zagotoviti ustrezno označevanje, eh, treba je zagotoviti ozaveščanje, prostovoljne ukrepe eh, in treba je tudi najti načine za eh, kritje stroškov čiščenja. Do sedaj pač morajo državni organi nositi stroške čiščenja. Potem želimo tudi zmanjšati število plastenk, skodelic, Torej, mi želimo pravzaprav tu zapleti določene eh, eh, vrzeli. Proizvajalci morajo prevzeti eh, svojo odgovornost. Stroške za odstranjevanje plastike, ki jo poberemo v morjih in oceanih, morajo nositi tisti, ki povzročajo te stroške. Torej, upam, da bomo ta predlog sprejeli pred koncem tega mandata pohiteti moramo. Eh, v javnosti je zelo veliko podpore za te ukrepe in sramotno bi bilo, če tega ne bi eh, dokončali pravočasno. Tu bi imeli pozitivno zgodbo naslednji maj. Eh, na ta način bomo uh, dali pravo inspiracijo tudi za evropske volitve. Prosim, da ne izgubljamo časa. E, potem pa še nekaj uh, o uh, uredbi o gnojilih. E, To je tudi del akcijskega načrta uh, eh, o krožnem gospodarstvu. Torej, mi moramo bedeti na tem, da bo dejansko vse uh, krožno. Uh, uh, treba je. Uh, tudi upoštevati, da se plastika uporablja tudi v kmetijstvu. Zaenkrat je to treba vse pobirati. Eh, mi moramo pa zagotoviti, da bodo ti plastični eh, izdelki eh, razgradljivi in tu moramo seveda bedeti nad postrebnimi okoliščinami, da ne bi povzročili dodatnih problemov. Torej, jasno je, Eh, dolgoročni eh, stroški nedejavnosti bodo bistveno višji od kratkoročnih eh, stroškov ambiciozne uredbe. Dejstvo je, da se soočamo številnimi tveganji. Sedem od desetih tveganj je povezanih z uredbe okoljem. Mi ne smemo pozabiti na mobilnost, na bio, eh, biotsko raznovrstnost, eh, kmetijstvo. Eh, ne smemo pozabiti na to, da se plastika znajde v oceanu zaradi načina naše proizvodnje potrebujemo eh, nov način sodelovanja, potrebujemo eh, nova eh, zavezništva. Upam, da bomo nadaljevali na isti način kot dosedaj v naslednjem mandatu, ko bomo sestavili naslednjo komisijo, naslednji parlament in še opomba. Na začetku so vodili naši ukrepi komisije, eh, da bomo z velikimi ukrepali, ukrepi popravljali velike probleme eh, v določene eh, strahove. Mislim, da so ti strahovi bili odveč. Naredili smo dober napredek pri številnih področjih. Tu imamo veliko priložnosti za evropsko gospodarstvo. Evropsko gospodarstvo je imelo uh, veliko uh, uh, korakov naprej in to smo videli tudi v sodelovanju z drugimi državami. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa. Torej pravite, da se ustvarjajo nove oblike sodelovanja. To je nekaj, kar urejamo tudi v Evropskem parlamentu. Mi ne moremo delovati ločeno, če želimo doseči napredek. Eh, torej, eh, majhni ukrepi eh, za majhna vprašanja, veliki za velika. No, vendar pri plastiki je tako, da bomo morali imeti velike ukrepe za majhne predmete. Najprej imam seznam koordinatorjev oziroma njihovih predstavnikov, ti dobijo kot prvi. Eh, besedo najprej bo začel gospod Lize, dve minuti, prosim. Eh, hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa, gospod podpredsednik. Najprej Želim eh, izraziti eh, svoje zadovoljstvo, eh, da smo v zadnjih letih vzpostavili dobro sodelovanje med odborom tu in vami. Zaradi svežnja o odpadkih je to bilo na začetku težavno, vendar te stvari so se sedaj uredile, stvari smo skupaj sprejeli. Moje vprašanje je namenjeno vaši splošni kompetenci, se pravi načinu delovanja komisije. V zadnjih tednih smo Eh, dobili kar eh, veliko predlogov komisije s prošnjo, da naj to eh, uredimo in sprejmemo še pred evropskimi volitvami. To je nemogoče tudi zaradi razpoložljivosti tolmačev za trialoge in podobno. To bo zelo težko. Prosim, da svojim kolegom in kabinetom sporočite, da naj ne pritiskajo na neprimeren način na parlament. Eh, kolegi so mi povedali, eh, da eh, jim je iz komisije bilo poročeno, da poročevalcem ni treba kontaktirati deležnikov, čež da je to komisija že storila. Ne, mi želimo pač poslušati tiste ljudi, ki jih mi želimo poslušati, preden pripravimo osnutke poročilov in podobno. Druga točka pa je neposredno povezana s tem. Obstaja neka zamisel v komisiji, Eh, ki nikjer ni eh, uradno eh, sprejeta, vendar ta zamisel pravi, dovolj je predlogov v tem trenutku, vendar to bi pomenilo, da dve leti sploh ne bi mogli ukrepati, čeprav bi imeli pomembne teme, ki so dozorele za to, da bi jih predložili parlamentu in svetu, kaj te do konca. Eh, mandata komisije ne bi dobili predlogov in potem tudi nova komisija potrebuje nekaj časa, da eh, stvari oceni in da si oblikuje svoje mnenje. Mislim, da je dovolj eh, tem, ki so nujne, pereče in v odboru in plenumu smo že večkrat sklenili, Eh, na primer, da moramo govoriti o razvijanju novih antibiotikov za ljudi. Eh, začnite prosim z oceno očinkov in potem nam predložite tudi nekaj konkretnega, zato da bomo to lahko čim prej eh, obravnavali, pa tudi če odločitve v tem mandatu še ne bo. Hvala lepa, gospod Pavluči, se eh, SND, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospod podpredsednik, zadovoljni smo, da je komisija upoštevala tudi naše zahteve. Predstavili ste različne zakonodajne predloge na tem področju. Res bi bilo bolje, če bi delo potekalo nekoliko bolj urejeno, da ne bi bili ob koncu mandata priča tolikšnemu številu novih zakonodajnih predlogov predlogov, kajti nimamo na voljo več veliko časa, da bi zadeve izboljšali. Naprimer, direktiva o plastiki za enkratno uporabo. Sam sem poročevalec v senci s tem v zvezi. Ne vem, če nam bo uspelo zaključiti s prvim branjem v času tega mandata. Vi in kolega Vela boste zagotovo zagotovila podporo našemu delu. Ko gre za plastiko za enkratno uporabo, bi vas vprašal dvoje. Kot prvo, komisija je opredelila nek scenarij, in v roku desetih let naj bi se začel izvajati nov sistem. Ampak mislim, da bomo morali storiti več tudi na področju raziskav, predvsem pa bomo morali zagotoviti več časa podjetjem, da se bodo lažje prilagodila. Ne smemo stvari pretirano pospoševati. Druga zadeva. Če si pogledate črko A v prilogah. Države članice so tiste, ki naj bi opredeljevale cilje, tako pravi direktiva. Mislim pa, da bi morali upoštevati dejstvo, da potrebujemo preverljive, natančne podatke, če želimo kot prvo opredeliti izhodišče, na to pa se moramo skupaj dogovoriti o metodologiji za izračunavanje doseženih ciljev. Se vam ne zdi, gospod komisar, da bi lahko besedilo s tem v zvezi še izboljšali? Ko gre za krožno gospodarstvo, naprimer, bi predlogi komisije glede kazalnikov za spremljanje lahko stvari izboljšali. Ti kazalniki niso dovolj dobri. Naprimer, ko gre za zelena naročila, ko gre za uporabo surovin, ko gre za vprašanje količine hrane, ki jo zmečemo stran. Vse to bo treba bolj poglobljeno obravnavati. Hvala. Hvala lepa za IKR, e gospa Višnjevska. Eh, hvala lepa, gospa predsednica, gospod komisar. Lani julija je parlament sprejel poročilo, kjer je šlo za trajnostni razvoj, eh, pa tudi za SDG-je. In tu smo imeli tri stebre in sicer socialne zadeve, okolje in gospodarstvo. V kontekstu direktive eh, smo povedali, da eh, bo eh, podnebna politika prenesla socialne in ekonomske stroške in zaradi tega potrebujemo pravičen prehod. COP24 v Katovicah je pred nami. Kmalo bomo dobili tudi eh, informacije komisije o dolgoročni podnebni strategiji. Kako eh, konkretno menite, da so povezani ti trije stebri, socialne zadeve, okolje in gospodarstvo? Obstajajo nekatere eh, regije, ki so odvisne od premoga, kot so Šlezija, Poljska in Hrvatska ali se eh, ljudje lahko zanašajo na vašo podporo tam. Eh, potem pa emisije CO2 na področju prometa, te naj bi omejili. Mene zanima, zakaj Evropska komisija pri predlogih na področju prometa eh, ni opravila podrobne analize oziroma je ni predstavila. Kaj pomeni to za BDP eh, držav članic eh, in podobno. Kako boste pomagali revnejšim državam članicam pri elektromobilnosti ali pa boste enostavno pasivno čakali? Hvala lepa, sedaj pa za Alde, gospa Riz. Hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa. Eh, torej, Gerben, vsega, Jan me je prosil, eh, naj spregovorim in eh, dosti krat eh, smo očitali komisiji, ker so postopki bili tako dolgi, naprimer pri endokrinih eh, motivcih. In sedaj pred koncem eh, mandata eh, so nam predložili komplicirane zadeve, pa je časa zelo mala. Pomislimo na plastiko za enkratno uporabo. Mi se želimo srečevati z deležniki kritiki in vsi nam pravijo, da je težko artikulirati stališče v tako kratkem času. To sem hotela povedati. In gospod podpredsednik, konec avgusta se bomo lotili eh, srčike direktive, eh, vendar eh, rada bi slišala nekaj več o globalni razsežnosti. Mi vsi poznamo številke vemo, kakšna je škoda na svetovni eh, ravni za eh, morske ekosisteme. Tu gre za milijarde in milijarde eh, dolarjev na leto. Če bi v Evropi in Ameriki stotstotno prepovedali tako plastiko, se ne bi kaj dosti spremenilo, kajti največ se proizvede v Aziji. Torej, Mi potrebujemo diplomacijo za plastiko. Mi smo eh, pravzaprav na področju podnebnih sprememb prevzeli vodstvo in kako bomo artikulirali vodstvo tu in kakšna eh, so naša sredstva, s katerimi bomo izborili spremembe. Sedaj pa za zelene, eh, gospa Okan. Hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa komisarju Timmermansu eh, za to, da je iz plastike eh, da je plastik spremenil status. Tu ne gre več za eh, malo zadevico, mali problem, temveč velik problem, veliko zadevo. Eh, mi se moramo konstruktivno lotiti eh, razprave o enkratni uporabi in podobno. Eh, to boljše sprejemanje boljše zakonodaje ni prineslo določenih prepovedi, ki bi Eh, jih eh, želeli. Eh, kako bomo tu pravzaprav dosegli pravo zakonodajo, kaj ti proizvajalci plastike so imeli zelo agresivno kampanjo v drugih delih sveta. Kako je z torej, vodotopno plastiko in to potrebujemo prepoved mi moramo biti previdni, ko gre za biorazgradljive plastike, kajti tudi to traja zelo dolgo časa. Mi moramo biti zelo previdni, ne smemo eh, normalno plastiko samo nadomestiti z eh, biološko razgradljivo. Leta 2017 lani je Juncker v govoru o stanju unije povedal, da bo vzpostavil delovno skupino, ki si bo gledala vprašanja subsidijarnosti. In tam smo slišali, da DG Sante eh, pripravlja predlog o ponovni nacionalizaciji odobritev za uh, pesticide in DMO-je. Uh, e, torej, to je res problematično. E, težko je regulirati pesticide. Tu smo imeli te grozne učinke na žuželke, čebele in podobno. In če se eh, to prepusti državam članicam in nacionalni kompetenci, ne bomo imeli eh, ustreznega zakona in to je huda stvar za varstvo okolja in za vse, kar imamo v mislih. Prosim, obljubite mi, da tega ne boste sprejeli in da bomo to ohranili kot eh, evropsko pristojnost vsega zato, da v prihodnje ne bomo imeli nevarnih pesticidov eh, na eh, poljih. In s tem smo zaključili prvi krok. Gospod predsednik, hvala lepa. Uh, poskušal bom odgovoriti po najboljših eh, močeh, včasih so vprašanja bolj tehnična, poskušal bom odgovoriti na nje, sicer pa bom vprašanja Eh, posredoval kolegom komisarjem, eh, ki imajo te teme v svojem portfelju. Eh, povedali ste, da je stvar preča in komisija nikakor ne želi pritiskati na poslance in poslanke po nepotrebnem. Vendar pripričan sem, da nam je ostalo zelo malo časa in pripričan sem, Pred nami je zelo veliko osnutkov zakonodaje eh, na mizah v parlamentu, v svetu, v komisiji. In če eh, želimo stopiti pred naše voljivce v volitvah naslednje leto in če bomo imeli nekaj konkretnega, kar smo sklenili, sprejeli, bomo naredili boljši vtisko, če rečemo, delamo na tem in če komisija reče, no saj smo pripravili odločitev odličen predlog eh, in podobno. V očih naših voljivcev smo mi eno, eh, komisija, parlament, eh, svet. Nihče ne bo razlikoval med tem, ali je komisija upravila dobro delo ali parlament. To je Evropa, mi smo del Evrope in moji kolegi komisari zaradi tega poskušajo stvari urediti pred koncem našega mandata. In Ali to pomeni, da ne bomo dali več nobenih predlogov? Ne, vendar mi se zavedamo tega, eh, da eh, stvari, ki do danes niso bile predlagane, verjetno eh, ne bodo urejene pred koncem mandata. Če mi sedaj predlagamo stvari, potem bo to predlog za naslednji parlament, za naslednjo komisijo. In zaradi tega ta nujnost. E, torej jaz e, pozivam kolege komisarje, naj se osebno e, angažirajo v trialogu, v razpravah, zato da zagotovijo, da bo komisija opravila svoje, da nas ne bodo kritizirali, da nismo posvetili dovolj energije temu, da bi stvari uredili poslanci in poslanke so seveda svobodni v svojem mandatu. Če potrebujete časa, konsultacije, je to vaša stvar. Vendar na koncu bodo nas vse uh, hvalili ali pa grajali, uh, ker smo ali pa nismo dosegli rezultatov. Potem antibiotiki. Ali govorimo o uh, problemu uh, odpornosti eh, mikrobov. Eh, torej, eh, strateški eh, pristop eh, eh, je povedan v akcijskem načrtu in treba je pač eh, ugotoviti, da so antibiotiki eh, v vodah, v tleh in s tem nastajajo odporne bakterije in glivice, Eh, in potrebujemo boljšo obdelavo odpadnih voda. Mislim, da boste danes eh, glasovali v poročilu, kaj ne? Eh, mnogi predlogi sprememb se nanašajo na strateški eh, pristop, eh, kjer obžalujete tudi, da je tako dolgo trajalo, eh, da to sprejmemo. Plenarno zasedanje bo to obravnavalo septembra, kaj ne. Torej, govorimo o prihodnosti farmacijskih proizvodov. To vprašanje je zelo kompleksno in tu moramo pravzaprav konsultirati deležnike za to, da bodo stvari urejene, kot se spodobi. Kazalniki. E, jaz nameravam zagotoviti e, da uh, smo fleksibilni. Uh, če s, mi moramo stalno uh, ažurirati kazalnike, uh, mislim, da je to zelo pomembno. Uh, potem uh, cilji za zmanjšanje uh, predmetov za enkratno uporabo. Tudi tu potrebujemo jasno metodologijo. Vendar eh, to, kar smo sedaj dali na mizo, je eh, to, kar smo eh, naredili na podlagi razpoložljivih podatkov po najboljših močeh. Vendar, če se ne motim, če imam prav, vidim znake, da se trg bistveno hitreje spreminja, kot smo mi Eh, pričakovali in mi se moramo seveda tudi prilagoditi eh, eh, tem spremembam. Mi pritiskamo na trge eh, vse do nekih meja, do limita, vendar če eh, je ta limit bistveno hi, hi, višji, eh, se moramo seveda temu prilagoditi. Vendar dokler je naša metodologija nesporna in jasna, se lahko eh, Eh, prilagajamo novim spremembam. Eh, torej, v tem eh, smislu lahko rečem, da lahko pospešimo stvari, če je to potrebno. Ali vidim neko so odvisnost med socialnimi, ekonomskimi in okoljskimi spremembami? Ja, vse to je povezano. Treba je izboljšati okolje. Eh, v preteklosti, je to pomenilo nekaj dobrega, eh, nekaj pomembnega, eh, vendar napačno bi bilo misliti, da obstaja neka kontradikcija med socialnim razvojem in okoljskim razvojem eh, in socialnim razvojem in gospodarskim razvojem. Mi govorimo tudi o socialni vzdržnosti, kje so eh, eh, delovna mesta prihodnosti, spričo robotizacije, digitalizacije, ali smo dovolj pametni, prilagodljivi, zato da lahko zagotovimo, da bodo ljudje v prihodnje imeli delovna mesta. Tudi to je vzdržnost. Odkot prihaja mobilnost v prihodnje? Kako bomo ustvarili energetski prehod. Eh, eh, na ta način se bodo ljudje lahko prilagajali novim okoliščinah. Eh, v zvezi s tem želim povedati eno stvar. Prilagajati se moramo. Če se ne bomo prilagajali, nas bodo prilagodili. Ali bomo trpeli, zaradi hudih okoljskih eh, posledic, ker nismo resno vzeli dviga eh, temperatur in drugih eh, vprašanj. Tudi plastika je odličen primer za to. Danes niti ne vemo, kakšen je učinek mikroplastike na naše zdravje. In mikroplastiko lahko najdemo posod. V najglobljih predeljih oceanov v eh, našem telesu. 90 odstotkov ustekleničene vode vsebuje mikroplastiko. Ne vem, kako je s to steklenico. Eh, torej, ne govorimo o luksuznih stvarih, temveč o najbolj osnovnih stvarih, o oksoplastiki eh, bom pozneje še govoril. Vse to vpliva pravzaprav na našo prihodnost. In Eh, gospodarstvo se bo razvijalo v krožni eh, smeri in prepričan sem, da eh, je Evropa tisti del sveta, ki je najbolj kost tej transformaciji, ki se bo v vsakem primeru zgodila. Če boste ta prehod opravili hitro, bodo tudi rezultati hitreje tu. Največji izziv za nas politike je, da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 In eh, ljudje danes pravzaprav niso prepričani, da imajo svoje mesto v tem novem trajnostnem eh, svetu in menijo, da je za njih najbolje, eh, če branijo obstoječe, se pravi neuzdržno gospodarstvo, energetsko mešanico in tako naprej. In mislim, da bi bila to tragična zgodovinska napaka, če mi kot politiki ne bi čutili nujnosti in če ne bi čutili, da moramo prepričati ljudi, da se bo zgodila tranzicija in da bi bilo dobro, če bi mi tu ukrepali. Mislim, da vedno izvajamo ocene vplivov, ampak morda sem kaj zamudil. Se bom pa vrnil še na to, če tukaj ocene vpliva morda ni bilo, če tega ne bom našel. Odgovoril sem že na vprašanje pomankanja časa, ki ga imamo. Potem pa še nekaj pripomp glede globalne razsežnosti. Če govorimo o plastiki, danes do povdne sem imel sestanek tudi s predstavniki Kanade, ZN in Kitajske. Strategijo, kar se tiče plastike in čiščenjem oceanom, oceanov, smo nekako združili v svet. To je zelo pomembna tema v Aziji. In res je, ko slišimo, da je prispevek k temu iz Evrope relativno majhen. Ampak, če ima Evropa trajnostno rešitev, bo prispevek Evrope globalni rešitvi velikanski, kajti Kitajci tudi iščejo rešitev in se tudi vedno bolj zavedajo, da je ogroženo njihovo zdravje, turizem in ribolov. Zato torej bo naš prispevek, morda relativno majhen, starim delom sveta, čeprav ima to velikanski vpliv na naše okolje in naše zdravje. Poglejte si naše plaže. Poglejte si, kaj boste videli v morju, če se boste potopili pod gladino, to je šokantno, torej relativno je to morda majhno, je pa globalno zelo pomembno, če bomo našli ključ do trajnostne rešitve potem bodo pa ti učinki velikanski in globalni. Resnično menim, da smo že blizu temu, tudi za Azijo. Kako se Azija odziva na te načrte? Zelo dobro. Tudi Indonezija, kot sem dejal, Kitajska, Tajska, vse te države se precej entuzijastično odzivajo, ker vidijo, da so turizem in ribiška politika zelo prizadeti zaradi teh težav in skušajo najti rešitev. Prepoje toksoplastike, kot smo že napovedali, pestetegijo plastiki, aktivno delamo na tem. Tudi v okviru riča vprašanje prepovedati ali ne oksoplastiko. To je na našem dnevnem redu in začeli smo s tem postopkom prepovedi po Riču. Obvestili vas bomo, ko bomo prišli do sklepov. Potem projektna skupina o subsidijarnosti, končno. Tega specifičnega problema ne poznam, to do mene še ni prišlo. Si bom pa to ogledal bolj podrobno. Sem predsedojoči projektne skupine, to je moja odgovornost. To si bom ogledal. To je vse zaenkrat. Hvala lepa. Hvala lepa. Ja, morda bo to bolj enostavno kot podnebne spremembe, da pripričamo druge države, da nam naj sledijo. Prav tako je rešitev lažja, pač enostavno prepoved, ni preveč zapleteno. Dobro, sedaj pa drugi krok, po minuto. Kdo želi spregovoriti o drugem krogu? Nekaj se vas je že javilo, drugi se še lahko, če želite, seveda, spregovoriti. Najprej, gospa Grostet, prosim. Beaucoup, hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa eh, prvemu podpredsedniku, da je prišel na ta sestanek prvo polovico tega mandata smo zgubili, ker smo imeli počasen ritem in danes eh, se upogibamo eh, pod delom. Eh, torej, presenečena sem. Nikjer ne govorite o zdravju, o politiki zdravja. Endokrini motivci imajo svoje posledice, potem treba je raziskovati redke bolezni. Eh, potem eh, čezmejna zdravstvena oskrba je potrebna. Eh, treba se je boriti z opar posledice staranja prebivalstva, potem biotek področje. O tem ne govorimo in to je zelo slab signal, tu se umikate. Vi ste govorili o konkretnih ukrepih, ki moramo sprejeti s pričo naših voljivcev in o zdravju, kot rečeno, kot da ga ne bi bilo. Bojim se, da naslednjič eh, niti komisarja za zdravje ne bo. Eh, naš odbor eh, za okolje in javno zdravje bo zahteval, da se politika zdravja uh, ustrezno izvaja, ker je pomembna za enakost vseh. Mi potrebujemo varno zdravstvo, uh, dostopno za vse in zato potrebujemo uh, celovito politiko, ki ne sme izginiti iz Evropske unije. Hvala lepa, gospod Poč. Uh, uh, Hvala lepa. dve manjši konkretni vprašanji. Telčka sestavljanke, ki jo potrebujemo, da bi izpolnili naše obveznosti, kar se tiče trenostnega razvoja. Najprej, po sedmem korskem programu, imamo tudi strategijo za ne. Stropeno okolje do 2018, ampak ne vemo, ali kaj takega prihaja. Je kakšna taka pobuda strani komisije glede te zaveze? Rad bi torej vedel več o tem, kakšno je trenutno stanje glede te strategije in kakšne ukrepe bo komisija sprejela, da bi to izvedla. In drugo vprašanje. To je tudi zelo enostavno, kratko. Gre za strategijo glede endokrinnih motivcev. Slišali smo, da se pripravlja strategija EDCC in da bi to naj bilo pripravljeno do konca letošnjega leta, torej še letos 2018. Rad bi vas torej povprašal, ali nam lahko poveste več o trenutnem stanju na tem področju, kar se tiče strategije za endokrine motivce. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Lavija. Se, predsedente. Hvala lepa, predsednica. Sam bi se nakratko vrnil na k evropski strategiji za plastiko. Svetovni gospodarski forum pravi, da 80 odstotkov plastike v oceanih prihaja iz desetih velikih rek na globalni ravni, iz osmih v Aziji, iz dveh večjih rek v Evropi. Afriki. Tako da ne vem, ali bomo s to strategijo res imeli velik učinek. Ali je naš pristop pri tej strategiji pravilen ali smo kaj spregledali? Ali obstajajo tehnične alternative, alternativne surovine? Ali bi lahko te alternativne surovine prispevale k zmanjševanju okoljskega učinka? Saj ne moremo na mesto plastike uporabljati izključno papirja. Celotno vprašanje bi si morali ogledati nekoliko bolj celovito. Potrebujemo bolj kompleksno analizo tega vprašanja. Ne želimo uničiti celega proizvodnega sektorja, če s tem ne bomo izboljšali stanja v okolju. Hvala. Hvala lepa, gospa Meljor. Hvala lepa. Predsednica, gospod Timmermans, hvala lepa, Thank you very much, da ste prišli. Hvala lepa za vaše besede. Še enkrat se vračam na strategijo plastike za enkratno uporabo. To mislim, da je zelo pomemben korak. Malo me pa skrbi, kako bomo strani EU komunicirali o tem. Vedno govorimo o prepovedi v državah članicah, državljani tudi to imajo za prepoved, ko se o tem pogovarjamo, vsi pravijo, da ja, to je prav, to bi morali že zdanaj zgoditi, potrebno je zaščititi morja in imamo trajnostne snovi, ki jih lahko uporabimo. Ampak to, kar potem Evropa vedno stori, je, da uvede prepoved. Mislim, da moramo v smislu kjotskega protokola tudi pritegniti ljudi na našo stran. Drugo vprašanje popodne smo sprejeli sklepe o podnebni diplomaciji. Zanima me, kako bo komisija ravnala s tem. Mnenje parlamenta je, da bi AFET in mi kot odbor Envi lahko imeli skupno zasedanje in mislim, da bi tako potem skupaj lahko tudi uresničili. Hvala lepa. Kaj mislite o tem? Hvala lepa, gospa Šrajer Pirik. Wel, dank u wel, commissaris eh, Timmermans. Voor... Hvala lepa, gospod komisar. Hvala lepa, da ste prišli. Najprej, kar se tiče strategije o plastiki, to lahko podprem. Tudi eh, že gospod Bunko sem dejala kot ministr takrat, da se moramo tega ustrezno lotiti. V odboru za ribištvo je tudi že šlo za to temo ribiči seveda imajo zelo veliko stika s plastiko in bi morali plačati pravzaprav, da čistijo morja. Nagraditi jih je potrebno. Potem smo nekaj slišali, šele danes dopoledne prvič. Potem pa še nekaj. Podeželje, kmetijstvo, krožno gospodarstvo, ponovna uporaba, potrebujemo strategijo za krožno gospodarstvo tudi na podeželju, na področju kmetijstva. Zakonodaja tukaj blokira določene stvari. Ampak to dobro poznate, o tem sploh ni potrebno govoriti. Ampak kar se tiče nizozemske, pa bi morali reči, pa začnite že in potem bi imeli prehodni model za prihodnost. Torej, še pa posebno za male kmetije in potem podnebni sporozum. Vsi menijo, da je to odlično, vsi se ukvarjajo s tem, pa kako bomo pa dobili sredstva, ki jih potrebujemo, Veliko sredstev potrebujemo, Katajnen vedno to pravi, ampak zelo birokratsko je in eh, sredstva je zelo težko dobiti. Hvala lepa. Upam, da lahko odgovorite na to. Gospod Lavija, mislim, da imate še drugo vprašanje, prosim. Se bom dotaknil drugega futurističnega vprašanja. Trajnostni razvojni cilji. Tam se nahajajo tudi cilji povezani s tem, da naj bi do leta 2030 za polovico zmanjšali količino hrane, ki se vrže stran. To je prednostna naloga, ki se omenja tudi v svežnju o krožnem gospodarstvu. Ampak zdaj treba to izvajati v praksi. Zato sprašujem komisarja, če lahko pove, kaj je komisija v zadnjem obdobju storila v zvezi z doseganjem tega cilja? Kako sodelujete z nevladnimi organizacijami, z državami članicami ali imate kakšne kampanje osveščanja državljanov? Znotraj evropske zakonodaje je povsem enostavno zapisati cilje, ampak povsem nekaj drugega je, kako te cilje doseči v praksi. Gre za vprašanje, ki zadeva čisto vsakega državljana v vsakodnevnem življenju. Vsak državljan bi moral poskrbeti za to, da ne bo hrane metal v smeti. Hvala. Hvala lepa. Še kdo, ki želi zastaviti kakšno vprašanje? Ne, prav. Ani, čisto na kratko. Da, da, da, čisto na kratko. Torej, električno ribištvo, vedno znova se to ponavlja kot tema, pravimo, da je to trajnostno. Sedaj govorimo o podnebnem sporazumu, to je sedaj seveda tudi grožnja za malo ribištvo. Veste, da je to inovativno, to poznate. Če bo vse novo, potem pazimo tudi na ta sektor. Potrebno je najti pravo rešitev. Sedaj pa smo zaključili seznamom vprašanj in imate priložnost za odgovore. Naj začnem na kratko s tem zadnjim vprašanje. Bo, odgovoril bom v nizozemščini. Ribolov z električnim tokom. Tukaj ne prepričujete komisije, ampak vaše kolege v Evropskem parlamentu. Kar se tiče vprašanja zdravja. Vse, kar počnemo na tem področju, ima vpliv na naše zdravje. Prej smo govorili o mikroplastiki, ki jo dihamo, ki jo jemo, ki je v naših oblačilih, to je v živilih v vodi, ki jo pijemo. Ne vemo, kakšen je učinek oksoplastike na naše zdravje. Veliko zadev ne poznamo. Poglejte, kaj se dogaja naši bioraznovrstnosti. Hitro izginja in to ima veliko vpliv na naše zdravje. Zelo veliko stvari ki jih komisija počne, ima pomemben zdravstveni vidik. Gospa Grostet, omenili ste, da nekje nekdo, morda iz njene politične skupine, je pa dal zamisel, da ne bi več imeli komisarja za zdravje na srednji komisiji. Ta komisija ga ima. Nihče komisiji še ni tega omenil, to ni naš predlog. imamo zelo kompetentnega komisarja, ki se s tem vprašanjem ukvarja, kolega Andrej Kajtis. In ne morem si predstavljati, da bi na kakršen koli način te temi ne namenjali več dovolj pozornosti. Mislim, da bo ta tema zmerom bolj pomembna, ne pa manj. Ne vem, odkot to prihaja, ampak gotovo ne, ni to predlog komisije. Potem strategija, da nacionalni organi obstajajo. Prehajajoči predsednik sveta je dejal, da želi predvsej zmanjšati komisijo. Če to stori, potem ne vem, če bo komisar za zdrave prihodnosti, ampak to lahko velja za vsako od področji. To so zamisli prestolnic, ne pa komisije to vam želim zagotoviti. Kar se tiče strategije o endokrinih motivcih, pa tole. Lani, ko smo z državami članicami pripravljali indikatorje za biocide in pesticide, smo se dogovorili, da bomo pripravili celovit okvir za endokrine motivce naše službe si v tem trenutku skušajo ogledati, kakšen bi lahko bil evropski pristop na tem področju in skušamo upoštevati razvoj znanosti, pa tudi različne vidike različnih političnih področji in tudi doslednost regulativnega okvira. To, to delo teče in predlagam, če smem, da se o tem pogovorite z Andrijo Kajtisom in ga povabite. Vem, da to delo teče in da vlaga veliko energije v to. Upam, da bomo dosegli rezultate pri tem. Strategija za nestropeno okolje. To je zelo kompleksna tema, povezana z veliko postopki ocenevanja različnih kemikalij, ki tečejo v tem trenutku. Zato ne vemo, če bomo lahko to strategijo predstavili pred koncem mandata. Tudi zato ker smo že proti koncu, ker že gremo proti koncu mandata. Praktična vrednost hitenja pri tej kompleksni temi je umena, ampak zabeležil sem si vašo pripombo, da se vam zdi to zelo pomembno in da je za vaš odbor to zelo pomembno. Bomo pa iz procesov ocenevanja, kar se tiče kemikalij, potegnili določene zaključke tudi iz preverbe zakonodaje glede kemikalij. Prav tako še razmišljamo, kako bomo predstavili zaključke in povabili tudi zainteresirane strani, da skupaj skušamo se ogledati, kako naprej. Kar se tiče prepovedi in ekonomskega vpliva prepovedi. Ja, veste, če dam zelo banalen odgovor, kakšen je vpliv večina proizvodov, se ne proizvaja v Evropi. Torej vpliv evropske industrije je zelo omejen. Nadalje, čisto osebna izkušnja. Vem, da je to nekakšna anekdota, ampak vseeno. Kot politik sem 17-18 let že aktiven na socialnih medijih. Bil sem eden prvih, ki so jih uporabljali. Ko smo spostavili načrt za strategijo glede enkratne uporabe plastike, so dejali, ojoj, to pa katastrofa, prepovedi, spet bo do prepovedi. V zadnjih štirih letih nisem doživel predloga, ki bi bil tako entuzijastično sprejet povsod, v vseh državah članicah, celo britanski tabloidi so ga sprejeli entuzijastično. In potem sem se vprašal, joj, smo kaj, smo naredili kako napako. Torej, pobuda glede plastike in prelogi glede porabe plastike za enkratno uporabo. Včasih imate zamisli, ki so fantastične, pa so preuranjene. Včasih pa imate zamisli, ki so fantastične in prihajajo v pravem času. In mislim, da je to pobuda, ki je enkratna in v pravem času. Točno to si Evropska družba želi. Več kot 80 odstotkov vprašanjih pravi, da si tega želi, vedo, da je to pomembno za okolje. Vedno več ljudi pa razume, da ima to vpliv na njihovo zdravje. Torej, v tem primeru, čeprav ljudje pravijo, govorite o takih malih stvareh, slamicah in tako dalje, ima to velik vpliv. In pripričan sem, da zahvaljujoč Davidu Attenborough, Skyju, tabloidom in ukrepov nevladnih. Zato sedaj McDonald's prepoveduje slamice veliko državah in zato tudi industrija želi pomagati, čeprav pred dvema, trema leti še niso bili pripravljeni na to. Torej, nekaj se res spremenja. In sploh se ne bojim, da bomo imeli prepoved. Ne sme nas to odvrniti, sama besedica, prepoved. To je nekaj, česar si evropejci želijo in moramo s tem pohiteti. Zato nam bodo hvaležni. Podnebna diplomacija zelo občutljiva, zelo potrebna. Zelo me skrbi mednarodno okolje, zelo me skrbi ta nova oblika mednarodne diplomacije, ki samo kaže svojo moč in pravi, mi nimi mar in tako dalje. Torej, odgovornost na plečih Evrope je gromozanska. Sem pa tudi pripričan, da če bomo nadaljevali z našo previdno diplomacijo, z našimi stališči, s tem je začela že Francija, če bomo nadaljevali s tem, pristopom, ki ste ga sprejela komisija in parlament pred Parizom, mislim, da bomo vodilni v Evropi in bo veliko tistih, ki nam bodo sledili. Tudi, če Trumpova administracija nam ne bo sledila, bodo veliki deli ZDA, regije, mesta, države, podjetniki nam sledili in bomo zmagali, prepričan sem. Relativno optimističen sem. Ribolov. bo to vodilo do dodatnih stroškov za ribiče? Ne, kajti stroški so pri proizvajalcih ribolovne opreme, ki vsebuje plastiko. Ti bodo prispevali tudi pri zbiranju stare ribiške opreme. Bomo poskrbeli, da ribiči za to ne bodo plačevali neposredno, ne neposredno. Stroški bodo znašali približno 0,16 odstotkov celoletnega prometa za to, da bodo morali proizvajalci poskrbeti za plastiko staro upremo. Kar pogledajte si, koliko plastike zajamejo ribiči in ko so zaradi odpadkov poškodovani njihovi motori, propeleri na ladjah. Mikroplastika se lahko najde v ribah, mehkužcih in to vpliva na zaupanje potrošnikov. In če mislite, da ribe in školjke niso več nekaj, kar lahko jeste, kar je dobro za zdravje, potem bo to seveda škodovalo tudi ribičem. Tako da so letni stroški za padke v morjih za ribiče približno 57 milijonov evrov na leto. To bo zdaj zmanjšalo odpadke precej in to bo velika prednost za celotno industrijo. Več odgovornosti torej dajemo proizvajalcem, tako da ribiči ne bodo nosili prav veliko bremena. To je zelo pomembno. In potem za naslednji pomorski ribiški sklad imamo predlog, da bi ribičem lahko plačali, če, in to je o tem sprašvala gospa Šrajen, bodo čistili plastiko iz morja in jo pripeljali na obalo. To bo možno. Kar se tiče završko hrane, Pa se zahvaljujem gospodu Laviji za njegovo vprašanje. To je zapleteno vprašanje. Težko je odgovoriti. Pripravljamo tercijalno zakonodajo, kar se tiče zvrško hrane. In prosili ste nas, da delamo na tem, kaj počnemo v tem trenutku. Poskušamo zagotoviti skupno metodologijo za merjenje zvrško hrane in skupni format za poročanje o tem. Skušali pa bomo sprejeti na začetku naslednjega leta, tem ste spraševali do marca, to zakonodajo. To je torej tema, kjer ne bomo čakali samo zato, ker se bližajo volitve. To zavezo vam dam do marca, boste imeli to, kar zahtevate. Mislim, da lahko s tem zaključimo. A ne, še tole, gospa Šrajer. Kaj lahko storimo? No, bom drugače rekel. Če ustvarjamo protislovje med okoljem in podeželjem, potem vsi izgubimo. Nikakor ne moremo ustvariti trajnostnega okolja brez aktivne udeležbe kmetijstva. V veliki meri so kmetje, tisti, ki delajo na podeželju, točno tisti, ki bodo morali sodelovati pri tem. To je celovit del naše kmetijske politike. In točno to je predlagal Phil Hogan in upam, da bomo imeli zelo dejavno razpravo tudi v tem odboru, s tem odborom o tem. Če nam ta odbor lahko pomaga še bolj ozeleniti našo kmetijsko politiko, potem mislim, da bo odbor naredil celotni Evropski uniji veliko uslugo. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa. Kot sem dejala na začetku, vam želim zagotoviti našo zavezo k sodelovanju, to, kar pripravljate in to, kar bo še prišlo do konca mandata. Hvala lepa še enkrat, gospod podpredsednik komisije. Uh, <laughs> Thank you.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 So, Tako, kolegice in kolegi. Pa začnimo z glasovanjem. Upam, da imate glasovalne kartice pripravljene. sem delala do zgodnih jutranjih ur. Se prečujem, da sem nekoliko počasnejša danes, ampak prosim, pomagajte mi, dvigujte roke, da bomo kar se da hitro tole spravili skozi. Ste pripravljeni? Imate glasovane kartice? Ja, že vidim, da jih nekateri nimajo. Spa Gardini, na primer. Okay, Prav, sedaj pa smo pripravljeni. Prvo glasovanje je elektronsko, gre za glasovanje za časno sporazumu glede postopkov skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila. Glasujemo. We vote, Madame Ayuso. Ayuso, glasujemo everyone is a bit uh... we can close. yes we can close konec glasovanja sprejeto čestitke drugo spet elektronsko glasovanje o začastnem sporazumu kar se tiče zdravil za uporabo v veterinarski medicini to je dosed, s katerim se ukvarjamo že dolgo časa. Glasujemo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Soglasje, čestitke, gospa Grastet. In sem, ki ste bili vključeni v ta zelo zapleten proces. Tako, sedaj pa glasujemo. o vprašanju za ustni odgovor za komisijo. Gre pa za konferenco ZN o podnebnih spremembah leta 2018 v Katovicah na Polskem. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Podobno vprašanje za ustni, vprašanje za ustni odgovor za svet spet o Katovicah. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tako, sedaj pa glasujemo o sprejetju vprašanja za ustni odgovor komisiji o limski bolezni, boreliozi. Glasujemo. And the vote is closed. Konec glasovanja, sprejeto. Again, electronically, we vote on question for oral. Pa spet elektronsko sprejeti vprašanje za ustni odgovor glede okvira spremljanja za krožno gospodarstvo. Glasujemo. And the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. enako vprašanje za svet, glede okvira spremljanja za krožno gospodarstvo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo o vprašanju za ustni govor komisiji o uporabi konoplje v zdravstvene namene. Glasujemo. what we do here yes yes yes mrs vanyana trying to do many things at the same time ja mnogi počnete mnogo stvari hkrati konec glasovanja sprejeto gremo naprej glasujemo o predlogu resolucije nasprotovanje v skladu s členom 106 poslovnika ACETA mi prid za uporabo v biocidnih proizvodih 18. vrste proizvodov. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Uh, Tako, sedaj pa glasujemo o proračunu 2019, mandat za trialog. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. On... Zdaj pa glasujemo o izvajanju svežnja o okrožnem gospodarstvu, možnosti za rešitev vprašanja stičiščem in zakonodajo o kemikalijah, proizvodih in odpadkih. Amandma 5 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani, sprejet. 7 za, proti, vzdržani, sprejet. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 11 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 9 in 10 za proti, vzdržani, zavrnjena. 12 za proti, vzdržani, zavrnjen. 13 za proti, vzdržani, zavrnjen. 14 za proti, vzdržani, zavrnjen. 15 za proti, vzdržani, sprejet. 16 za proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjen, 17 za, proti, vzdržani, sprejet, 18 za, proti, ELS je proti, proti. Dajmo preveriti, malce zmedena sem. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. 19 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 20 za, proti, vzdržani, sprejet. 21 za, proti, vzdržani, sprejet. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 23 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, sprejet, 27 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 28 za, proti, vzdržani, sprejet, 30 za, oziroma ne, še prej predlog 26 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 30 za, proti, vzdržani, bomo preverili z elektronskim glasovanjem predlog spremembe 30. And it's closed. Konec glasovanja. Zavrnjen. 29 za, proti, vzdržani. Zavrnjen. 31 za, proti, vzdržani. Sprejet. 32 za, proti, vzdržani. Zavrnjen. 33 za, proti, vzdržani. Zavrnjen. 34 za, proti, vzdržani, sprejet. 40 za, proti, vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem predlog spremembe 40. Konec glasovanja. Zavrnjen. 35 za, proti, vzdržani. Sprejet. 36 za, proti, vzdržani, sprejet. 37 za, proti, vzdržani, sprejet. 38 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 39 za, proti, vzdržani, sprejet. 41 za, proti, vzdržani, sprejet. 42 za, proti, vzdržani, sprejet. 43 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 44 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejet. 52 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 53 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 54 za, proti, vzdržani, sprejet. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 56 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Drugi del, za, proti, zdržani. Bomo preverili drugi del pri predlogu 56. Glasujte, prosim. Konec glasovanja, sprejet. 57 za proti, vzdržani, sprejet. 58 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 59 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 60 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 61 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 62 za, proti, vzdržani, sprejet. 63 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 64 v dveh delih, prvi del za, proti proti, vzdržani, sprejet, drugi del za, proti, vzdržani. Bi preverili drugi del, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet. 65 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite, da še enkrat glasujemo? 65 za. Zdaj ste vsi za, sprejeto torej. Če pa ne dvigujete rok, ne morem videti. Kompromis 2. Kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. 69 za, proti, zdržani, zavrnjen. 70 za, proti, zdržani, zavrnjen. 71 za, proti, zdržani, zavrnjen. bomo preverili predlog 71, ker nisem dovolj dobro videla. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. 73 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 72 za, prav bomo preverili predlog 73. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa, gospod Eichhout. 72 za, proti. Vzdržani sprejet. 74 za, proti. Vzdržani zavrnjen. 75 za, proti. Vzdržani sprejet. 76 za, proti. Vzdržani zavrnjen. 77 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? proti vzdržani, sprejet, drugi del za proti vzdržani, sprejet. 78 za proti. Alde ste za ali proti za sprejet. 79 za proti vzdržani, zavrnjen. 80 za proti vzdržani, zavrnjen. 81 za proti proti, vzdržani, zavrnjen. 82 za, proti, vzdržani, sprejet. 83 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 84 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 2 za, oziroma 2 in 3 glasujemo skupaj za, proti, vzdržani, sprejeta. 4 za, proti vzdržani, zavrnjen. Zdaj pa končno glasovanje, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Soglasno sprejeto. Zelo dobro. Nadaljujemo na neenotno kakovost proizvodov na enotnem trgu. Kompromis pet. Kdo je za? Proti? Res? V ELS ste torej razklani glede tega vprašanja. Bomo glasovali elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 6 za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis 7 za, proti, vzdržani sprejet. 61 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 62 za, proti, vzdržani. Kaj sem rekla? Vse sem rekla 62 za. Aha, se opravičujem. 62 sem gledala. O tem glasujemo, to sem prebrala, sprejeto. 63 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 64 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani sprejet. Predlog 79 za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis 10 za, proti, vzdržani sprejet. 14, kompromis 14 za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis 11 za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis 12 za, proti, vzdržani sprejet proti, vzdržani sprejet. Kompromis 13a za, proti, vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Kompromis 13a. Glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 13b za, proti proti. Vzdržani bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto skoraj da soglasno. Predlog 102. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejet. Predlog 104 za proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 15 za proti, vzdržani. Bomo preverili kompromisni predlog 15. The vote is open and now it's closed. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 115 za, proti, vzdržani sprejet, 116 za, proti, vzdržani sprejet, 118 za, proti, vzdržani sprejet. 129 za, proti, vzdržani zavrnjen, 130 z ustnim predlogom spremembe, ali ste proti ustnemu predlogu? To vas prvo sprašujem. Ne. Potem glasujemo o predlogu 130 z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 132 za, proti, vzdržani, sprejet. 134 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejet, dva za, proti, vzdržani, sprejet, tri za, proti, vzdržani, sprejet, štiri za, proti, vzdržani, sprejet, pet za, proti, vzdržani, sprejet, šest za, proti, vzdržani, sprejet, sedem za, proti, vzdržani, sprejet, osem za, proti, vzdržani, sprejet, devet za, proti, vzdržani, sprejet, proti vzdržani sprejet, 10 za proti vzdržani sprejet, 11 za proti vzdržani sprejet, 12 za proti vzdržani zavrnjen, 13 za proti vzdržani zavrnjen, 14 z ustnim predlogom ali ste proti ustnemu predlogu, ne, potem glasujemo o 14. predlogu z ustnim predlogom. Kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. 15 za, proti vzdržani sprejet. 16, tudi tu imamo usni predlog, če nimate nič proti, bomo glasovali o obojem skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 19 za, proti, vzdržani, sprejet. 20 za, proti vzdržani, sprejet, 21 za, proti vzdržani, zavrnjen. Kompromis 1 za, proti vzdržani, sprejet, 31 za, proti vzdržani, zavrnjen. 33 za, proti vzdržani, sprejet, 34 za, proti vzdržani, sprejet. 46 za, proti vzdržani, sprejet. ELS 46. predlog, kako glasujete? Dobro, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. 47 za, proti, zdržani, sprejet. Končno glasovanje glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Najlepša hvala. Oh. There are a lot of compromises. Okay. Zdaj pa glasujemo o Evropskem akcijskem načrtu Eno zdravje z uporodpornost proti antimikrobikom. Kompromis ena. Aha, ne, se upravičujem. Še enkrat. Predlog 80. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Kompromis ena za? proti, vzdržani, sprejet. Predlog 88 za, proti, vzdržani, sprejet. 90 za, proti, vzdržani, sprejet. 91 za, proti, vzdržani, sprejet. 92 je brezpredmeten, 96 za. Želite preveriti predlog 91. Prav, glasujemo elektronsko v predlogu 91. Glasujte, prosim. Konec glasovanja, sprejet. Predlog 96 za, proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem predlog 96. Konec glasovanja. Sprejet. 94 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 97 za, proti, vzdržani, sprejet. 98 za, proti, vzdržani, sprejet. 99 za, proti, vzdržani, sprejet bomo preverili z elektronskim glasovanjem, predlog 99. Konec glasovanja, sprejet. Kompromis 2. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 112. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 31 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 29 za, proti, vzdržani, sprejet. 113 za, proti, vzdržani, sprejet. Agri 45 za, proti, vzdržani, sprejet. Agri 4 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 117 za, proti, vzdržani sprejet. Agri 7 za, proti, vzdržani sprejet. 118 za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis 3 za, proti, vzdržani sprejet. 121 za, proti, vzdržani sprejet. Bomo preverili predlog 121, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 4 za, proti, zdržani, sprejet. 116, prvi del, kdo je za? Proti, zdržani, sprejet identična sta 125, 126 in tudi 146 in tako naprej ali ne? ne. Kdo je za te 316, 125, 126 proti vzdržani sprejeti? Identični 128 in tako naprej, kdo je za proti vzdržani sprejeti? Kompromis 5 za proti vzdržani sprejeti. Predlog 129, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Vsi ste podprli kompromis, tako da gremo zdaj naprej na 143, kdo je za, proti, vzdržani. Bomo preverili predlog 143, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjen. 144 za, proti 1, zavrnjen. 149 za, proti, zdržani, zavrnjen. 148 za, proti, zdržani, sprejet. 150 za, proti, zdržani, zavrnjen. 151 za, proti, vzdržani, sprejet. 152 za, proti, vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem predlog 152. Konec glasovanja oziroma vsak čas bo konec glasovanja, predlog je zavrnjen. Kompromis 6. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 161 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjen. 162 za, proti, vzdržani, sprejet. 163 za, proti, vzdržani, sprejet. 164 za, proti, vzdržani, sprejet. Agri 12 za, proti, vzdržani, sprejet. 167 za, proti, vzdržani, sprejet. Želite, da preverimo? Ne. Prav. 169 za, proti, stržani, sprejet. 168 za, proti, stržani, zavrnjen. 165 za, proti, stržani, sprejet. 166 za, proti. 166 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 170 za, proti, vzdržani zavrnjen, 171 za, lahko preverimo. Sem računala na enak rezultat kot pri prejšnjem predlogu, ampak lahko preverimo predlog 170, glasujemo elektronsko. A zdaj se vsi strinjate. Konec glasovanja, sprejet. Ne vem, kje je bila napaka. 171 za, proti, zdržani, sprejet. 174 za, proti, zdržani, sprejet. 173 za, proti, zdržani, sprejet. 175 za, proti, zdržani, zavrnjen. 176 za, proti, zdržani, sprejet. 177 za, proti, zdržani, sprejet kompromis 30 za, proti, držani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Agri 10 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejet. 189 za, proti vzdržani sprejet, 190 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 8 za, proti vzdržani sprejet. 199 za, proti vzdržani sprejet. 201 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 202 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 9 za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis 10 za, proti vzdržani, sprejet. 218 za, proti vzdržani, sprejet. Agri 24 za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis 12 za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis 11 za, proti vzdržani, sprejet. Predlog 242 za, proti, vzdržani zavrnjen, 243 za, proti, vzdržani sprejet, 248 za, proti, vzdržani sprejet, 250 za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis 13 za, proti, vzdržani sprejet, 260 za, proti, vzdržani sprejet vzdržani, sprejet. Kompromis 27. Sprejet. 262, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 263, za, proti, vzdržani, sprejet. 263 za, no, ne, o tem smo ravno kar glasovali. 265 za, proti, vzdržani, sprejet. Zavrnjen, 265, prvi zadev. Agri 32 za, proti, vzdržani sprejet. Agri 33 za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis 14 za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis 15 za, proti, vzdržani sprejet. 277 za, proti, vzdržani zavrnjen. Kompromis 32 za, proti, vzdržani sprejet proti, vzdržani, sprejet. 284 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 285 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Oziroma želite, da preverimo. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet. Dobro smo preverili. 200. 86 za, proti ste za, proti LS. Še vedno ne vem, pri čem smo. Še enkrat, se res opravičujem. 286, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 16 za, proti, vzdržani, sprejet. 318 za, proti, vzdržani, sprejet. Ta je brezpredmeten, 296 za, proti, vzdržani, sprejet. 298 za, proti, vzdržani, sprejet. Prav bomo preverili predlog 298, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet, 299 za proti, vzdržani sprejet. Itre 2 za, proti, vzdržani sprejet. 303 za, proti, vzdržani. Bomo preverili, 303 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 304 za, proti, vzdržani proti, vzdržani zavrnjen, 305 za, proti, vzdržani sprejet, 306 za, proti, vzdržani sprejet, 309 in 310 za, proti, vzdržani sprejet, 311 za, proti, vzdržani sprejet, 313 za, proti, vzdržani sprejet sprejet. 315 za proti vzdržani sprejet. 317 za proti Zadnja vrsta ne vidim vaših rok. Še enkrat preverimo. Glasujemo elektronsko. Zdaj pa glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 319. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet 320 za, proti, vzdržani, sprejet 321 za, proti, vzdržani, sprejet 323 za, proti, vzdržani, sprejet 324 za, proti, vzdržani, zavrnjen 324 za, proti, vzdržani, sprejet 325 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejet. 329 za, proti, vzdržani, sprejet. 330 za, proti, vzdržani, sprejet. 331 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 332 za, proti, vzdržani zavrnjen. 333 za, proti. No, bomo preverili. 333 glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjen. 335 za, proti. Vzdržani zavrnjen. 337 za, proti vzdržani, sprejet. 336 za, proti. Alde, kako glasujete za, potem je sprejet. 338 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 339 za, proti, vzdržani, sprejet. Agri 13 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 18 za, proti proti, vzdržani sprejet, 346 za, proti, vzdržani sprejet, 347 za, proti, vzdržani sprejet, 348 za, proti, vzdržani sprejet, 350 za, proti, vzdržani sprejet, agri 30 za, proti, proti vzdržani sprejet, kompromis 19 za, proti vzdržani sprejet, 354 za, proti vzdržani sprejet, agri 17 za, proti vzdržani sprejet, 355 za, proti vzdržani sprejet, 356 za, proti vzdržani sprejet, vzdržani sprejet, 357 za, proti vzdržani sprejet, kompromis 20 za, proti vzdržani sprejet, 369 za, proti vzdržani sprejet, 370 in 371 za, proti vzdržani sprejeta, 372 za, proti vzdržani zavrnjen. 373 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 21 za, proti, zdržani, sprejet. 382 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 22 za, proti, vzdržani, sprejet. 392 za, proti, vzdržani, sprejet. 393 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani. Aldej proti, zavrnjen. 394 za. Želite preveriti? Prav preverimo predlog 393, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjen. 394 za, proti vzdržani sprejet. 3, 95 in 4, 4, 3 za, proti, vzdržani sprejeta. 3, 9, 6 za, vzdrž, proti, vzdržani sprejet. Kompromis 23 za, proti, vzdržani sprejet. 406 za, proti, vzdržani sprejet. 407 za, proti, vzdržani zavrnjen. 408. Ne, štiri nič sedem, glasujemo elektronsko še enkrat. Preverjamo glasovanje pri predlogu 407. Konec glasovanja. Sprejet. Se upravičujem. 408 in Agri 39. Glasujemo, oziroma kdo je za? Res sem resnično utrujena danes, ker nisem nič spala. Ja, kolegica Kaveson, morda sem malce pozno se odzvala, ampak samo trenutek, da si nataknem slušalke. Preverili smo glasovanje pri 393, ampak nismo videli rezultata, ker me zanima, kakšen je bil rezultat glasovanja pri tem predlogu. 25 proti 36. Dobro, hvala. Zdaj smo pa kje? 408 in Agri 39 za. 408 in Agri 39. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeta. 409, 410, 412 za, proti, vzdržani sprejeti. Agri, ne, kompromis 24 za, proti, vzdržani sprejet. 419 za, proti, vzdržani sprejet. 420 za, proti, vzdržani zavrnjen. 421 za, proti proti, vzdržani sprejet, 422 za, proti, vzdržani zavrnjen, 424 za, proti, vzdržani zavrnjen, 425 za, proti, vzdržani zavrnjen, agri 40 za, proti, vzdržani sprejet, kompromis 25 za, proti, vzdržani sprejet. 411 za, proti, zdržani sprejet. Kompromis 26 za, proti, zdržani sprejet. Agri 43 za, proti, zdržani sprejet. Kompromis 28 za, proti, zdržani sprejet. Agri 47 za, proti, zdržani. Bomo preverili zdaj pa bomo preverjali zadeve, če bo preveč nejasno. Konec glasovanja. Sprejet. Agri 48 za, proti. Glasujemo o Agri 48. Ste vsi za, prosim, da dvigujete roke. Sprejet. 451 za, proti. Stržani sprejet. 1 za, proti, vzdržani, sprejet. 2 za, proti, vzdržani, sprejet. 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 4 za, proti. Ne vem, bomo preverili z elektronskim glasovanjem, ker ne dvigujete rok. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet. 5 za, proti. proti. Ja, par rok vidim, pa pa ne vem, je to cela skupina ali ne. Preverjamo predlog spremembe številka 5, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Če ne dvigujete rok, no, Predlog šest za, proti, zdržani, sprejet. Sedem za, proti, zdržani, sprejet. Osem za, proti, zdržani, sprejet. Devet za, proti, zdržani, sprejet. Deset. Enajst in dvanajst do je za, proti, vzdržani, sprejeta, trinajst za, proti, vzdržani, sprejeta. 14 za, proti vzdržani sprejet, 17 za, proti vzdržani sprejet, 19 za, proti vzdržani sprejet, 20 za, proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjen. Se upravičujem, ampak nisem dobro videla prej. 15 za, prosti vzdržani, zavrnjen, 16 za, proti vzdržani, sprejet. Ta je brezpredmeten, 21 za, proti vzdržani, sprejet. Želite, da še enkrat glasujemo o predlogu 16, tudi prav. Predlog šestnajst. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Ne, kadar je izid tesen, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Kje smo zdaj? 22 za, proti, vzdržani sprejet. 23 za, proti, vzdržani sprejet. 24 in 25 za, proti vzdržan, sprejeta, 31 za, proti vzdržani, sprejet, 26 za, proti vzdržani, sprejet, 27 za, proti vzdržani, zavrnjen, 28 za, proti vzdržani, sprejet, 33 za, proti vzdržani, zavrnjen, 35 za, proti, vzdržani. Bomo preverili predlog spremembe 35, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 36 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Preverimo. Glasujemo o 36. konec, sprejeto. 34 za, proti, zdržani sprejeto, 37 za, proti, zdržani sprejeto, 38 za, proti, zdržani sprejeto, 70 za, proti, zdržani sprejeto, 39 za, proti, zdržani sprejeto, 40 za, proti, zdržani sprejeto, vzdržani sprejeto. 41 za, proti vzdržani sprejeto. 45 za, proti vzdržani sprejeto. 43 za, proti vzdržani sprejeto. 44 eh, za, proti eh, vzdržani sprejeto. 46 eh, za, proti. Preverjamo 46. Konec glasovanja. Sprejeto. 47 za. 47. E, e, rekla sem, da je sprejeto. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 49 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto, 50 za, proti vzdržani sprejeto, 51 za, proti vzdržani sprejeto, 52 za, proti vzdržani sprejeto, itre n za, proti vzdržani sprejeto, itre o za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 53 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Lahko preverimo. Preverimo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 61 za, proti, vzdržani, sprejeto brezpredmeten, 54 za, proti, stršani, sprejeto. 55 za, proti, stršani, zavrnjeno. 56 za, proti, stršani, sprejeto. 57 za, proti, stršani, zavrnjeno. 58 za, proti, ajde proti, zavrnjeno. 59 za, proti, zavrnjeno. Stršani sprejeto. 60 in itre je za, proti, stršani sprejeto. 62 za, proti, EKR za, sprejeto torej. 64 za, proti, stršani sprejeto. 65 za, proti, stršani sprejeto. 66 za, proti vzdržani sprejeto, 67 za, proti vzdržani sprejeto, 68 za, proti vzdržani sprejeto, 69 za, proti vzdržani sprejeto, ITREG za, proti vzdržani sprejeto, 71 za, proti vzdržani sprejeto, 72 za, proti vzdržani sprejeto, proti stršani spreto. 73 za proti stršani zavrnjeno. Če želite, lahko preverimo. No, preverimo 73, glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 74 za proti stršani spreto. Preverili bomo 74 glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Itre B za, proti, vzdržani spreto. Itre C za, proti, vzdržani spreto. Itre D za, proti, vzdržani spreto. Itre E za, proti, vzdržani spreto. Itre I za, proti, proti, zdržani, sprejeto. I trema za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 76 za, proti, zdržani, sprejeto. 77 za, proti. Preverili bomo 77. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. 78 za, proti, stršani sprejeto, 79 za, proti, stršani sprejeto, itrek za, proti, stršani sprejeto. In končno glasovanje. Glasujmo zdaj. Konec glasovanja. Eh, soglasno, sprejeto. Čestitke. Hvala lepa, da ste me prenašali. Opravičujem se, gospe Kaveson, ker sem se zmotila pri nekaterih predlogih sprememb, vendar to je bilo nehote. S tem smo uh, končali glasovanje in prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. Nekaj minut uh, bom dala tistim, ki hočejo zapustiti dvorano. Well, um, uh, I would like to encourage all the... Spodbujam vse kolege, ki razpravljajo v dvorani, da eh, naj nadaljujejo zunaj. ELS, prosim. Ali lahko nadaljujete pogovor zunaj? Hvala lepa in mi bomo nadaljevali s točko 20 na dnevnem redu. To je eh, predlog eh, uredbe Evropskega parlamenta in sveta o eh, obstojnih organskih onesnaževalih. Tu gre za prenovitev. Judy Gulling je poročevalka. Prosim, preseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tu gre za preprosto prenovitev. Če je karkoli lahko preprosta prenovitev, vendar ta je dokaj jasna, cilj je uskladitev sedanje zakonodaje z ažurirano Štokholmsko eh, konvencijo o obstojnih organskih onesnaževalih. To je nekaj, kar je treba eh, redno opraviti. Kot eh, ime pove, obstojna organska onesnaževala Eh, kratica je pop, to so onasnaževala, ki dolgo časa, včasih zelo dolgo eh, eh, obstajajo v okolju po prvotni uporabi. Dosti krat gre za pesticide in industrijske kemikalije, ki pridejo v prehransko verigo in se nabirajo v organizmih. In to ima seveda lahko tudi okoljske posledice. Eh, to je eno izmed področij, eh, kjer je eh, bilo opravljeno veliko študij. Sedaj imamo tudi boljše meritve. V preteklosti nismo imeli ustrezne tehnologije, sedaj te pope lahko merimo. In mi imamo tu nove informacije o koncentracijah popov v Mediteranu in Mediteranu. Eh, vemo, kakšna je koncentracija na področju Arktike in Antarktike. Eh, v preteklosti eh, so to informacijo vedno ažurirali z novimi podatki. Ko smo pred mnogimi leti dojeli, kako škodljivi so ti popi, so jih Eh, omejili in eh, največkrat celo prepovedali. Eh, možna je uporaba samo v strogo kontroliranih pogojih, v izjemnih primerih. E, tu imamo mednarodno štokholmsko konvencijo. Tu imamo tudi torej mednarodni interes, da se identificirajo nove kemikalije in da pridejo pod streho zakonodaje. se pravi, tu imamo mednarodna prizadevanja. E, to, kar sem jaz naredila, je naslednje. E, predlog komisije je dokaj jasen, priznava e, novo vlogo za Evropsko agencijo za kemikalije, EKA. To je najpomembnejša stvar. Pripravila sem nekaj predlogov sprememb, ki naj bi uh, Eh, okrepili vlogo Eke. E. Eh, pogovorila sem se z eh, agencijo Eka e in vprašala sem jih, kaj naj bi bila njihova vloga. Imajo seveda določena vprašanja glede proračuna, vendar veseli so, da lahko sodelujejo pri tem vprašanju in mislim, da je to zelo pomembno zaradi tega, ker veliko dela opravijo svetovalci ali pa Eh, zunanji eh, sodelavci po naročilu eh, komisije in dobro je, če ekat upravlja od sedaj naprej to delo. Eno stvar sem hotela izpostaviti in sicer odsotnost ocene učinkov. Tu gre za jasno prenovitev, komisija pač. meni, da eh, ocena učinka ni nujno potrebno. Eh, s tem se jaz ne bi povsem strinjala. Celo pri prenovitvah bi eh, morali imeti oceno učinka. No, počakali bomo, da vidimo, kaj pravijo o zvezi s tem. Seveda se zavedam, tako kot vsi drugi, eh, da imamo malo časa in dobro bi bilo, če bi nam to uspelo uresničiti v tem mandatu. Eh, vendar to je nekaj, o čemer se moramo pogovoriti eh, s poročevalci v senci, ko bomo govorili o dejstvu, da ni ocene učinka. V pogovorih z osebami, ki jih to zadeva, Pogovarjala sem se tudi s predstavniki panoge. Pričo, da gre, eh, dejstva, da gre za učinke na okolje, bi bilo treba pač opraviti po njihovem mnenju eh, presojo učinkov. Eh, videli ste, da v nekaterih predlogih dodajam snovi v tehničnih Eh, prilogah eh, poročevalci v senci se morda sprašujejo, odkot to, to je preveč tehnično, da bi prišlo iz moje pisarne. Tako je res. Torej, to sem predlagala Eh, komisiji eh, niso sami pripravili datuma za eh, konsultacije med institucijama in hoteli so stvari čim prej sprejeti, vendar po objavi mojih zapisov je bilo zelo veliko kontaktov zlasti v zvezi z nekaterimi snovmi. Moj predlog spremembe E, namreč se ni nanašal na to, kar je manjkalo v Štokholmski e, konvenciji. E, tu namreč postavljam neko zgornjo mejo, ki je ni v Štokholmski konvenciji. O tem moramo še govoriti. Tu imamo določene implikacije za recikliranje. Mar se kaj smo razpravljali v kontekstu Baselske konvencije o reciklaži odpadkov. Se pravi, to je ta postopek zavedam se, da si moramo stvari bolj natančno ogledati. Potem je tu še eno vprašanje, eh, ki se je pojavilo v nekaterih državah članicah, eh, ne posod. Eh, to je uporaba PCB-jev v nacionalnih električnih omrežjih. Komisija je predlagala, da bi tu imeli absolutni rok za spreminjanje tega, da bi izuzeli eh, PCB eh, do leta 2025. Eh, če se ne motim, tega nikoli ni bilo tu notri. Vedno je bilo jasno, da se bodo spremembe zgodile, ko bo pač na voljo oprema. zaskrbljujoče je, da mnoge države članice niti ne vedo, koliko PCD-jev je bilo uporabljenih. Eh, vedo samo, da eh, so to uporabljali in to vedo šele pri razgradnji. Eh, nimamo pa jasnih informacij glede tega. To me skrbi, da ta informacija ni na voljo. Eh, težko je pač določiti, da je treba nekaj narediti do, do določenega datuma, če niti ne vemo, kakšne količine lahko pričakujemo. Težko je to formulirati kot predlog. Torej, relativno jasno je, nismo imeli še razprave s poročevalci v senci. Eh, pričakujem vaše prispevke in upam, da nam bo uspelo spoštovati roke. Hvala lepa. Sedaj imajo možnost poročevalci. Uh, v senci. Massimo Kolci dobi besedo. Hvala lepa, hvala lepa tudi poročevalki za upravljeno delo. Mislim, da lahko podpremo vse predloge sprememb, ki so se nanašali na prilogoh konvencije. Zgolj pri 3, 4 in 12 imamo določene pomisleke, ker naj bi Evropska unija delovala v nasprotju z Štokolemsko konvencijo. Zato bi bilo dobro, če bi Evropska komisija, ki je danes v dvorani, tudi povedala kaj več temu zvezi. Predlogi sprememb se nanašajo predvsem na okrepitev tistih eh, določb, ki se dotikajo predvsem proizvodov, ki vsebujejo tako imenovane pope, kar zadeva morebitna onesnažena mesta. Štokolamska konvencija pravi, da morata obe strani pripraviti ustrezne strategije za odpravo onesnaževal, kot so popi. Ampak v predlogu komisije se tega ne omenja. Če se navežem na delo, ki je že bilo opravljeno pri uredbi, se mi zdi, da bi bilo zelo pomembno, da komisija in države članice skupaj pripravijo seznam onesnaženih mest, kjer so se uporabljale škodljive snovi glede delegiranih aktov. Tu so zadeve časovno neopredeljene. Mislim, da bi morali najprej počakati na stališče parlamenta. Vsakih pet let bi se morale zadeve preverjati in stališče svet in parlament bi morali imeti možnost podati svoje mnenje. Eh, hvala lepa. Naslednji za EKR, gospod Pjeha. Hvala lepa. Pri tem poročilu. Lahko povem samo nekaj besedice. Moja politična skupina gleda pozitivno na stvari. Čestitke poročevalki, ki je upravila odlično delo. Pri predlogu spremembe 24 eh, zagotavljamo večjo doslednost, eh, sicer pa je eh, to namenjeno vsebinskemu usklajevanju. Imam pa še dvoje vprašanj. Prvič, to smo nekako že slišali, tu pri tem osnutku uredbe se omenja eh, Evropska agencija za eh, kemikalije, ki naj bi jo okrepili tehnično, administrativno, kadrovsko za uresničevanje uredbe POP. Eh, nove funkcije naj bi izvajali korektno in seveda zato potrebujejo finančna sredstva. Morda bi nam lahko komisija povedala nekaj več o tem. Ali imamo ta sredstva v proračunu? In drugič, nekatere države članice so bile kritične do tega predloga, ker eh, postajajo mejne vrednosti strožje, Naveden je tudi primer eh, za Ether. V predlogu spremembe sedem najdemo to. Vendar imamo določene dvome glede doslednosti eh, in usklajenosti Štokolma in Riča. Cilji se eh, razhajajo in morda stvari niso dovolj dobro premišljene morda stvari niso dovolj pregledne. Kot rečeno, tu gre za mejne vrednosti in to učinkuje tudi na temo eh, recikliranja, in sicer neposredno. Kako lahko komisija tu zagotovi večjo preglednost? In potem še za konec. Veselim se konstruktivnega sodelovanja z drugimi političnimi skupinami in upam, da se bomo svetom eh, dogovorili še v tem mandatu. Hvala lepa. Hvala lepa, Jan Hujteman za Alde je naslednji. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa poročevalki. Mislim, da je opravila zelo dobro eh, delo kot so omenili govorniki pred menoj, je zelo pomembno, da je sedaj tu vključena EKA. Imam vprašanje za komisijo. Eh, od številnih držav članic slišim, da je eh, nejasen postopek imenovanja popov. Nekateri eh, želijo imenovati nekaj za popa, komisija tu sicer prevzema vodilno vlogo, ko pa države članice eh, predlagajo nekaj, imajo občutek, da se nič ne naredi. Ali bi lahko tu imeli bolj eh, transparenten in jasen postopek za imenovanje popov za eh, Štokholmsko konvencijo? Hvala lepa. E. Hvala lepa, gospa Konečna, zaguje. Mr. Eagles, you are bigger now. <laughs> so, thanks. Se opravičujem. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Najprej hvala lepa, Julie, za eh, opravljeno delo. Včasih smo imeli zelo detaljirane predloge sprememb in sem mislil, da prihajajo od komisije, sedaj pa vem. Eh, hvala lepa za eh, to utemeljitev. To je povezano s Štokamsko eh, konvencijo. Mi poznamo pravzaprav sage v zvezi z določenimi osnovmi. Dobro, da se to usklajuje. Mi vemo, da. da je tu v eh, snoveh veliko, snovi, eh, veliko sestavin in pri reciklaži moramo zagotoviti, eh, da eh, ni notri preveč snovi, ki jih ne želimo. Eh, torej to podpiram. Imam pa komentar in vprašanje v zvezi s predlogo spremembe 11. Eh, to je spet eh, štiri strani predloga sprememb. Ali to tudi prihaja iz komisije? To je torej res vprašanje. Bolj pomembno pa je, kaj počne tu poročevalka. Ona pač pravi, da je to zaradi boljše eh, priprave zakonodaje, eh, zaradi boljšega pravnega urejanja in tu sem zelo previden. Eka bo torej pregledala, ali je snov pop, da ali ne. Zato, da to lahko stvori, potrebuje eh, dolg seznam socioekonomskih kazalnikov, da je treba ta seznam oceniti. Jaz ne verjamem, za identifikacijo snovi kot pop ali ne, eh, verjetno ne potrebujemo socioekonomske analize. To eh, se naredi potem, ko snov identificiramo za pop, eh, za samo identifikacijo pa ne trebujemo pregleda socioekonomskih okoliščin. In od komisije bi rad slišal, zakaj gre tukaj. Tu gre za eh, dve strani, ko si ogledamo socialne stroške, tehnično izvedljivo in tako naprej, vendar mi hočemo tu identificirati pope. Eh, res ne vem ali je razpoložljivost, dostopnost eh, del te ocene. Mislim, da tu mešamo stvari v moji oceni, eh, pa eh, to ni dobro pravno urejanje. Torej, to je moje vprašanje komisiji. Kaj meni komisija o tem predlogu poročevalke? Eh, hvala lepa in sedaj mislim, da je na vrsti eh, gospa Konečna Zaguje. Eh, hvala lepa. Zahvaljujem se Julie Gerling za pripravo tega osnutka. Jaz pozdravljam ta predlog, saj gre za pomemben korak, s katerim bomo vsega lahko zagotovili implementacijo drugih obveznosti iz mednarodnih sporazumov. Njimi pa všeč, da smo to dobili tako kratkoročno. Ta predlog bi morali dobiti že zdavnaj in mi zamujamo nekoliko, vendar to ni krivda Evropskega parlamenta. Mislim, da je to posledica postopka in tehničnih eh, vidikov. Eh, nekaj eh, stvari moramo še popraviti. Prvič, spremembe prilog se sprejemajo s delegiranimi akti. To meni povsem všeč. O tem moramo razpravljati na srečanju poročevalcev v senci. Potem po oblastilo komisiji, da izdaja izvedbene akste, akte. To se mi tudi ne zdi dobro. Mislim, da je treba vključiti parlament tako, da ne bomo imeli samo eh, svetovalnega glasu, temveč da bomo imeli možnost eh, zavračanja predloga. Tretjič, ni mi všeč eh, izjema za parafine, skratko verigo. In četrtič, treba je okrepiti povezavo med agendo kemičnih snovi in agendo odpadkov. Eh, v eh, eh, ob upoštevanju tudi krožnega gospodarstva. Mislim, da imamo tu nezadostno nezadostne predloge, tu nismo vodilni, tu imamo preniske mejne vrednosti in Eh, naprimer eh, eh, glede uporabe recikliranih proizvodov za otroške igrače. Torej, mi bi tu potrebovali ustrezne mejne vrednosti in te mejne vrednosti moramo strožje formulirati tudi v pravilih o odpadkih. Tudi ne smemo imeti preveč drugih izjem. Nekatere države ne spoštujejo uh, zahtev iz uh, Štokholmskega uh, sporazuma. Države ponavadi prijavljajo te snovi samo, ko pridejo v zrak ali vodo, ne dajo pa drugih informacij, čeprav to zahteva Štokholmska konvencija. Potem pa posvetovanje sektorjem. Eh, oziroma z državljani se omejuje. Torej, vključevanje javnosti je vedno prioriteta in upam, da ne samo za našo politično skupino. Predložila bom tudi predloge sprememb. Čuli, veselim se nadaljnega uspešnega eh, sodelovanja in prav gotovo nam bo uspelo. Hvala lepa. Sedaj pa za komisijo, gospod Albik. Thank you very much. Uh... Eh, hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Eh, sem želim lep popovdan. Hvala lepa, gospe Görling, za osnutek poročila in tudi za komentarje v zvezi s tem osnutkom in našim predlogom. Kot je bilo že izpostavljeno, uredba POPS. Eh, je bila eh, sprejeta leta 2004 in implementira Štokholmsko eh, konvencijo. Štokholmska konvencija je globalna pogodba v okviru Združenih narodov in se ukvarja z kemikalijami, ki so zanimive na globalni ravni. Torej, tu gre za obstojna organska onesnaževala, ki so zelo toksična, eh, ki potujejo eh, po eh, zemlji in ogrožajo vse, ki živijo na zemlji, tako ljudi kot živali in vse žive organizme na splošno. In zaradi tega smo imeli tu pogajanja, in sprejem te konvencije, potem izvajanje leti, zato da se lotimo teh popsov na globalni uh, ravni. Uredba je posledica te konvencije in obveznosti eh, pogodbenice prenaša v zakonodajo EU. Eh, tu imamo torej harmonizirano zakonodajo, ki se nanaša na to mednarodno konvencijo. Ta prenovitev uredbe o obsojnih organskih onesnaževalih je eh, nastala zaradi potrebe po usklajevanju določb z Lizbonsko uh, uh, pogodbo. Poleg tega uh, dajemo EKI neko posebno vlogo. EKA je glavni organ za tehnično in znanstveno znanje o kemikalijah. Mi potrebujemo tehnični in znanstveni input. Uh, za to konvencijo. Tu lahko ukvarjamo tudi sinergije z drugimi eh, projekti EKE v zvezi s kemikalijami. Eh, predlagamo tudi nekatere spremembe za eh, poročanje in spremljanje, monitoring. Vse to je usklejeno z agendo za boljše pravno urejanje. Poleg tega eh, opravljamo oceno stanja pri eh, poročanju in podobno. Mi želimo zagotoviti boljše informiranje javnosti in držav članic in seveda tudi primerno poročanje Štokholmski konvenciji in eh, kar smo tudi storili, je eh, ažuriranje določenih definicij, ki jih želimo uskladiti eh, z novimi zakonodajnimi akti, naprimer uredbo REACH. Torej, namen tega je implementacija konvencije in namen konvencije je eliminacija popsov, zaščita ljudi in okolja. In to je treba upoštevati, ko si ogledujemo ta predlog. Poročevalka je omenila, da ni bilo ocene učinkov in kot smo mi tudi povedali v našem predlogu, eh, ni se nam zdelo eh, potrebno eh, opraviti te ocene učinkov, ker mi ne spreminjamo uredbe, ne delovanja uredbe, ne obveznosti držav članic, ne obveznosti drugih deležnikov in zaradi tega eh, menimo, da ni potrebna ocena učinkov. Eh, bilo je nekaj vprašanj o eh, vključitvi EKE in proračunu. Torej, kar zadeva proračun, menimo, da naš predlog upošteva pričakovani obseg dela pri EKI. Mi vemo, kakšno delo naj bi EKA opravila v prihodnje. Sedaj se del nalog poverja zunanjim eh, pogodbenikom, ki nam eh, eh, pomagajo znanstvenim inputom. To delo bo sedaj prevzela EKA, ki bo pa naredila več kot ti svetovalci in to se bo tudi odražalo v našem proračunu. In sedaj pa k bolj specifičnim vprašanjem, ki ste jih zastavili v tem kontekstu. Rad bi začel z socioekonomskimi eh, vidiki in dolgim seznanom, seznamom kriterijev v predlogu spremembe 12. Eh, v osnotku poročila eh, vidimo tak seznam. Mi ga nismo eh, predlagali. Eh, te informacije naj bi bile v nekem dosjeju, ki ga bo pripravila EKA, zato da pomaga pri imenovanju novih popsov. Da bo jasno, konvencija ne predveva nobenih obveznosti, da morate uh, Eh, imenovati nove popse. Tu je prepuščeno strankam, pogodbenicam, ali želijo imenovati nove ali ne. Eh, če želijo investirati v preučitev eventualnih novih eh, popsov, je to treba vključiti v proces konvencije tu, Eh, imamo odbor eh, za pregled popsov, tu je 31 znanstvenikov, strokovnjakov, ki jih imenujejo pogodbenice in ti preučujejo predloge pogodbenic. Eh, stranke morajo pripraviti dosje, kjer so informacije v skladu z prilogo D, in tu so opredeljeni kriteriji, eh, na podlagi katerih lahko ugotovimo, ali je kemikalija pop ali ne. Eh, tu je tudi nekdo povedal v svojem prispevku. Identifikacija popa eh, ni povezana z ugotavljanjem eh, Eh, socioekonomskih kriterijev. Ne, eh, pope določamo na podlagi znanstvenih kriterijev, Eh, ki izhajajo iz eh, lastnosti eh, kemikalije. Tu gre za vprašanje, ali kemikalija izpolnjuje določene lastnosti in to je zapisano v Štokholmski konvenciji. Tu obstaja postopek v konvenciji, je seznam informacij, ki jih je treba poslati skupaj s predlogom in potem pač pregleda ta odbor ta odbor preveri kriterije in recimo, da ugotovi, da kemikalija izpolnjuje kriterije, potem gre to v naslednjo fazo, tu se določi profil tveganja in zbirajo se informacije na nižji ravni o tej kemikaliji in o tveganju. Pri uporabi te kemikalije na splošno in na globalni ravni. E, po tem koraku pa ta odbor e, opravi e, oceno upravljanja tveganja. Tu natančno pregledajo uporabo, alternative rabe in tu upoštevajo tudi socioekonomske informacije in to je tudi pravo mesto za upoštevanje socioekonomskih informacij v tem postopku, se pravi ne pri imenovanju. E, tu se uporabljajo namreč e, najprej samo znanstveni kriteriji. Potem je tu še vprašanje, ali države članice lahko e, dajo svoje predloge, lahko Eh, in to počnejo. Mi eh, imamo tu zelo jasen eh, postopek. Znotraj Evropske unije delamo vse v sodelovanju z državami članicami. Imamo tudi sestanke z državami članicami in komisijo, kjer se razpravlja o novih popih. Slišimo seveda tudi komentarje držav članic in že sedaj poskušamo vključiti do neke mere eko. V tem trenutku seveda še nima mandata, eh, vendar tu imamo neko strokovno skupino, eh, ki dela pod eh, RIČ in tam se upoštevajo pač drugi kriteriji, ki so pa zelo blizu kriterijem za POP. Torej, mi ne vidimo tu nobene potrebe, da bi v uredbi opredelili proces imenovanja. Proposal. Tako. Sedaj pa še zadnja točka. Predsedojoči, nekateri so to omenili. DKDB seznam. 2010 smo se že dogovorili o tako imenovani poliprominentnih etrih tetra, pentra in heksa. In ta odločitev je bila sprejeta na mednarodni ravni. To je vključevalo tudi izjemo za reciklažo. Proizvodov, ki vsebujejo te kemikalije za reciklažo do določene mere. To je tudi v uredbi POPS, v prilogi, ki našteva te PBD-je. Točno te snovi so torej potem bile Ehm, navedene 2017 na zadnji konferenci in zato tega potem še ni v našem predlogu zaradi časovnega razporeda. Ta odločitev je bila sprejeta na mednarodni ravni in ta ne zahteva izjeme za reciklažo. Torej, zato nimamo izjeme za reciklažo, zato smo po Riču pa imamo omejitev DKPDI za uporabo v EU in ta omejitev tudi ne vključuje izjeme za reciklažo. Torej, besedilo, kot je predstavljeno, ne govori o teh izjemah za reciklažo, kajti to ne obstaja, ne v EU, v Riču, pa tudi ne po konvenciji. In to, ta osnutek besedila, kot je dejala poročevalka, smo podali ta predlog, ker so zahtevali od nas predlog in to besedilo združuje obstoječe elemente, odločitev sprejeta na konferenci zainteresiranih strani in mandat, ki je komisija dobila od sveta, da se pogaja o tem na konferenci. Kot veste, na vsaki konferenci pogodbenih, ko se pogajamo o tem, potrebuje komisija mandat sveta in na podlagi mandata se potem komisija pogaja v imenu EU ti tri elementi skupaj, torej, potem podata predlog glede seznama DKPDI. Hvala lepa. Uh, to je bilo zelo podrobno. Hvala lepa. Gospa Görling, želite kaj dodati? Da, bom se kar navezala na to pripombo. To je bilo precej podobno, ampak ne dovolj podobno. Kaj ti kar nekaj vprašanja, na katera je potrebno odgovoriti. Še prav posebno, kar se tiče mejnih vrednosti. Mislim, da je to nekaj, kar lahko storimo s poročalci Senci in s komisijo, ko bomo imeli naš sestanek. To je precej tehnično, ampak mislim, da je zelo pomembno. Prav tako pa mislim, da se moramo lotiti tudi vprašanja moje nove priloge, za katero mislim, da bo to pomenila boljša zakonodaja, kajte to bomo uskladili z Richom in o tem se bo z Basom morala pogovoriti. In gotovo lahko dosežva napredek. Vprašanje gospoda Pjehe, tega se komisija ni lotila se bomo pa o tem pogovorili. Smo se pogovorili z generalnim direktorjem nekaj in kolikor vem, imamo postavko proračuna, seveda še ni dogovora za te finančne vire. Zadovoljen je s tem, tako da gotovo tega potem ne postavljam pod vprašaj. Naj pomirim gospoda Pjeho, da to je torej. Potem pa še gospod Pavluči. ki je imel Stokholmsko konvencijo. Ne. O tem se lahko pogovorijo, nisem najprej razmišljala o tem. Lahko se o tem pogovorimo na sestanku s poročevalci Senci. Sem odprta za to torej. Se pa veselim naslednjega sestanka, organizirala ga bom prvi sestanek eh, s poročevalci Senci. Veselim se razprave. Hvala lepa rok za odložitev predlogov sprememb je 27. junija ob 11. Glasovali pa bomo o tem 10. oktobra, tukaj v našem odboru. Nekaj napak je tukaj v mojih beležkah. Pa še točka 21 pristaniške spremne zmogljivosti za odajo odpadkov z ladi. Tokrat torej nisem naredil napake. Gospod Ekot pa bo prvi, ker je pripravljalec mnenja. In beseda je kar vaša, prosim. You, remark, that... Hvala lepa. Ja, želel sem podati to pripombo sedaj. Torej, vse poznate. Pravi vrstni red. To je torej mnenje za odbor za promet. Vesel sem, da je tudi poročevalka iz odbora za promet tukaj z nami. V imenu tudi poročevalke Senci Alde, ampak tudi v svojem imenu, torej dve funkciji v enem. Veselim se vašega odziva, kako boste to združili. Mislim, da je to zelo pomemben dosje. V celotni strategiji za plastiko komisije, moramo imeti dva zakonodajna predloga. Prvi je uporaba plastike za enkratno uporabo, tole pa je bolj specifično, kar se tiče odpadkov v morju. In to je bolj pomembno, kajti seveda moramo vedeti, da večina odpadkov, ki konča v oceanih, običajno pride skopnega, ampak približno tretjina pa tudi pride neposredno iz morskih virov v ocean. Del težave je, da ni pravih spodbud pravzaprav so celo uvire za ladje, za pomorstvo, da bi zagotovili, da ladje odpadke prepeljejo na kopno, v pristanišče. Kajti potrebno je zato plačevati pristojbine. Različne ravni so, ampak to je vedno treba plačati. Več kot pripeljete na kopno, več morate plačati. To seveda ni vzpodbuda za to, da bi izkrcali odpadke. In komisija predlaga spremembo. Tako bi imeli sistem, ko spoh ne bi bilo pristobin, ko bi potem pristanišča morala povedati, koliko jih stane darava odpadkov, potem bi to prenesli ladje, ki pa tega ne bi plačevali. In to je zelo pomembna sprememba, kajti tako bi omogočili ladjam, bi vedele, da bodo to tako ali tako plačale v širšem sistemu pristojbin in to bi lahko potem pripeljale pristanišče. To predlaga komisija, jaz seveda izboljšujem stvari, seveda to je mnenje izboljševanje, ker sam, sicer tega ne bi storil, naprimer za koncept zelene ladje, ko lahko resnično pokažete, da imate plovilo, ki zmanjšuje količino odpadkov na krovo. To so tako imenovane okolju prijazne ladje in lahko potem ste upravičeni do znižene pristojbine. Tako bi lahko torej spodbudili ladje, da resnično skušajo uveljaviti pojem okolju prijaznih ladij. To je torej pomembna sprememba. Sveda bomo imeli tudi posebno razpravo o ribolovni opremi, o ribolovnih ladjah, kajti veliko je tudi ribiških mrež kot odpadkov, ki ostanejo v morju. In mislim, da je pomembno, da zagotovimo, da tudi to poštevamo, kajti kot vemo, veliko teh ribolovnih mrež neposredno vpliva na morski ekosistem. Pogosto pa povzroča tudi ekonomsko škodo ladjam. Zato je to v veliki meri tudi težava in kaj predlagam kot poročevalec, da bi na koncu meri nekakšen depozit pristojbin. Ko kupujete ebolovne mreže, imate spodbude, da boste na koncu ženskega cikla jih eh, spet pripeljali v pristanišče in tako bomo upam zagotovili, da ne bodo končale v oceanih. Okoljska in ekonomska škoda je velika. To je torej nekaj zadev. Naj povem, da se nasplošno. splošno Strinjam s predlogom komisije, kaj skušam storiti, skušam okrepiti koncept glede nekaterih elementov. Prav tako pa skušam zagotoviti, da bomo zmanjšali odpadke v morje, da bo to tudi kazensko kaznivo, prostite, da bo to kaznivo v nadalje in to predlagam torej tudi v prihodnosti, je pa to potem vprašanje za komisijo kajti odločili so se, da offshore platform ne bodo vključevali v to. To pa je vključeno v okviru Marpola. Mislim, da smo se že pogovarjali o tem, ampak mislim, da bi bilo dobro, če to ponovim, do kakšne mere bi morda vključili tudi te priobalne platforme. In ko razmišljate o tem, kdaj bi lahko dali odgovor v tej smeri, da bi vedeli, kako izboljšati predlog, zato da bi tudi te priobalne platforme vključili. To skušam torej storiti kot pripravljalec mnenja, sedaj pa me zanima mnenje poročavcev v senci, da bomo pripravili dobro mnenje, da bomo pomagali poročevalki pri pripravi čudovitega poročila, kajti kar nekaj boja bo še svetom, ki imajo svoj splošni pristop. In mi kot parlament moramo zagotoviti, da smo dovolj odločni. Hvala lepa. Thank you so much, Mr. Hvala lepa. Pa gospod Gamboš, prosim. In primer lugar. Hvala lepa. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Eichhautu za upravljeno delo pri tem mnenju in mu tudi čestitam za upravljeno delo. Ta direktiva se nanaša seveda tudi na Evropsko strategijo za boj proti plastiki in plastičnim odpadkom, ki končajo v morju. Uh, kot je rekel že poročevalec, ti odpadki lahko škodijo številnim vrstam rib, tudi morskim psom, ražam in tako naprej. Zaradi podnebnih sprememb, pa tudi zaradi odpadkov, je močno prizadeto območje reke Ebro, čeprav smo skušali to območje zaščititi. Vsake toliko smo sicer v okviru civilne družbe bili priča različnim kampanjam osveščanja s tem v zvezi in bi se vsem za te pobude rad tudi zahvalil. Kar nekaj takšnih pobud se vrši, ne zgolj v okviru reke Ebro, ampak tudi drugot po Evropi. Pomembno je, da si zastavimo dobre cilje, da bodo to vrstne kampanje vedno manj potrebne, da bodo tudi naša morja bolj čista, da ne bo v njih plastičnih odpadkov in tudi ostalih odpadkov, ki nastajajo na plovilih. Zanimivo se mi je zdelo to, da je poročevalec eh, vključil tudi naftne platforme v ta dokument, ampak ne vem, kakšen je realni učinek teh platform, ko gre za odpadke v morju. Ne vem, zakaj potem niste vključili tudi plinskih terminalov, naprimer, ki so na morju. Mislim, da bi morala komisija pripraviti ustrezno oceno učinka, da bi dejansko razumeli, kakšen vpliv bo to imelo, kakšne stroške bo to prineslo. S tem v zvezi bomo vložili tudi nekaj predlogov sprememb. Kar pa zadeva različne vrste rib, naj vas spomnim na že obstoječe programe, ki tako ribiče kot tudi podjetja, ki se ukvarjajo s prejemom in predelavo rib, nalagajo določene obveznosti, ki gredo v podobni smeri, kot predlaga to poročevalec. Mislim, da bi morali imeti več fleksibilnosti, da se pač prilagodimo na realne razmere v vsakem pristanišču. Sicer pa še enkrat hvala lepa poročevalcu gospodu Eichautu. Prepričan sem, da bomo skupaj upravili dobro delo, ko bomo še analizirali predloge sprememb. Hvala. Um, uh, hvala lepa. Sedaj po imenu S in D gospod Vrken. Hvala lepa. Tudi sam bi se rad zahvalil pripravljalcu mnenja za zelo dober predlog za naš prispevek v odboru Tran. Mislim, da mora biti jasno, da je skrajni čas, da odpadke v morju končno drastično in trajnostno zmanjšamo. Direktiva je pomemben element za to. Pred kratkim smo dobili novico, da je sedaj že na Antarktiki toliko mikroplastike, da so celo raziskovalci popolnoma presenečeni. Ko imamo torej tudi na Arktiki in Antarktiki ogromno mikroplastike. Potem je skrajni čas, zakaj storimo. Mislim pa, da si moramo zadati tudi ambiciozne cilje in zato je dobro in pomembno, da se kot odbor Envi vključujemo ta postopek, da lahko podamo naše mnenje, draga Gazina, to bi moralo biti samo po sebi umevno. Kateri so ukrepi, ki jih potrebujemo za dosego visokih ambicij? Mislim, da kar se tiče pristojbin, je pomembno, da imamo 100-odstotno pašalno pristojbino. Tukaj se strinjam s poročevalcem, kajti, ko morajo ladje plačevati pristojbine po pristojbini, kg odpadkov, potem seveda nimajo spodbude, da bi dejansko prepeljali odpadke na kopno, ampak se jih znebijo v morju. In tem, o tem se bomo morali še z borom za promet nekoliko prepirati. Veseli me tudi, da smo nekoliko razširili sedaj obseg uporabe. Ne moramo pa seveda potem nekatere ladje oprostiti plačila pristopin, potem pa uporabljajo filtre za motor, ko lahko to sperejo v morju in to bi bilo slabo. Mislim, da to, kar ribiči tudi zberajo na morju, potem dajo na kopnem. Tukaj moramo imeti spodbude za to, da bo to potekalo enostavno, brez dodatnih stroškov. Taki projekti so že, naprimer spodnji Saški v Nemčiji, imamo projekt Fishing for Litter, ki je bil dobro sprejet. To je torej po mojem, dobra pot. Potem pa še poseben primer. Kaj ti pri popsih smo o tem tudi govorili? Parafin. Parafin je vosek, ki se uporablja v medicini in tudi kot gorivo. In ta parafin se lahko izpere iz tankov prek 12 mil od morja. In potem seveda lahko prije tudi kobalam, če je kakšen močnejši tok. In potem je to težava za eh, ptice in potem seveda tudi za turizem. Organizacija, mednarodna organizacija za turizem je ravno kaj sprejela eh, bolj stroge ukrepe, da se to ne bi več dogajalo, da bi morali spirati eh, bolj natančno. To je pomemben korak, ni pa popolnoma jasno, ali to zadošča. Veseli me, da je tukaj komisija. Marca sem, kar se parafina tiče, že zastavil vprašanje, do sedaj pa še nisem dobil odgovora. To je pa sedaj že več kot šest tednov, torej prek roka smo. Vesel bi bil, če bi hitro odgovorili na moje vprašanje. Resnično se sprašujem, ali zadošča da zato, da ne bi imeli izpiranja parafina, da bi sprejeli samo te ukrepe. Mislim, da niso dovolj. In potem sem pa vseeno zadovoljen z osnutkom poročila, s predlogom komisije, pa tudi to, kar je predlagal gospod Eichhout. In upam, da bomo dobro sodelovali. Veselim pa se tudi odgovora, kaj se dogaja s parafinom, kaj naj z njim storimo. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospod Majster. Hvala lepa. Kot je naš eh, eni poročevalec že dejal, imamo dve funkciji danes. Najprej govorim o smenu poročevalca o senci Torvalca, nekaj pripom, hvala lepa poročevalcu, berem v tej fazi, to ste vi. V tej fazi se želim zahvaliti Eichhautu za osnutek mnenja. V veliki meri predlogi pojasnjujejo besedilo komisija in krepijo formulacije. Največje vprašanje v tej fazi pa zadeva določbe, kar se tiče EPR, glede ribolovne opreme. Ne vem, ali je ta direktiva tehnično prava za okočevanje tega ukrepa. Morda bi komisija lahko pomagala pri razjasniti tega vprašanja. Še eno vprašanje zadeva stroškovno poprečnino za odpadke kdo bi naj pokrival te stroške, to je že bilo omenjeno, ste neko rekli, če pravčujemo zmanjšati breme za ladje in ribiče, bi nove ravni izpolnjevanja pravil za države članice lahko pomenilo, da bi bilo preveč, vse preveč zapleteno. Veselim se nadaljnega sodelovanja s poročevalcem in drugimi počevalci v senci. Sedaj pa torej o svojem imenu, ne imenu gospoda Torvalca. Zdi se, da so vsi zadovoljni s prologom komisije, kajti gre absolutno pravo smer. Moram priznati, vsi, ki ste tukaj, veste, da sem bila svojo medskupino, tudi Timo je zelo dejaven, tudi dejavna za okrepe proti plastika v morju. In kar nekaj dni smo imeli možnost, ko smo organizirali ta dogodek nedavno, kakšne težave so v oceanih s plastiko. Bilo bi odlično, če bi lahko vse rešili s to direktivo vsi se strinjamo, to bi nam bilo všeč, ampak tako to ne bo šlo. Ne moramo rešiti vsega, moramo postoriti še kar nekaj dela. Kaj je v tem predlogu? Mislim, da se osredotočamo predvsem na naš del odbora Envi. Kar nekaj vidikov je že bilo omenjenih strani kolegov. Imeti moramo nagrade za ljudi, ki pripeljejo odpadke, potem tudi kazni tem se moramo dogovoriti, potem izgubljena, izgubljeno ribolovno orodje, to tudi, to lahko povzroči veliko težav v morskem okolju, kaj ti še vedno lovi, eh, ne da bi kdo poskrbel za ulov in tega si seveda ne želimo. In rada bi bila še nekoliko bolj ambiciozna in bi zmanjšala odpadke na ladjah, imela bi boljši koncept za pojem okolju prijaznih ladij. Mislim, da bi morali motivirati lastnike ladje, da zmanjšajo obseg odpadkov na ladjah. Veselim se razprav s kolegi v odboru za promet. Tukaj, seveda, tukaj nisem pričakal vsem, ampak lahko se sestanemo. Ne, ne, nič bo pravi dobro delo, kaj ti za me je to zelo pomembno. Poznam Marpol, to je morda težava. Marpol je mednarodna konvencija o preprečevanju nesnaženja more z ladji. To je mednarodna konvencija, ampak ne ščitijo vedno okolja vem, da z evropske strani ne moremo poročati sprememb na mednarodni ravni. Predlog komisije gre nekoliko dlje. Ker kočuje tudi odpadne vode. Rada pa bi bila predvsem ambiciozna pri tem. Saj toliko, kot smo pri uh, celinskih plovnih poteh. Seveda vem, da so razlike evropsko pravo, mednarodno pravo, morda bi komisija lahko kaj naredila, šla je šla v to smer, ne moramo spremeniti Marpola, to je jasno. Vendar pa trajni ne bi bosta poskušala gotovo pritisniti na komisijo ali vsaj skušala zagoditi, da bo komisija pritisnila na mednarodno raven, da najdemo bolj trajnostne rešitve pri tem. To je, mislim, da tisto glavno, kar lahko povem. Potem pa še 100-odstotna pristojbina, o tem bomo gotovo govorili. To je po eni strani za me dobro, po drugi strani pa še vedno ne morem reči, kaj so te tvegane vode, ali je to obremenitev za pristanišča, ali bodo imeli infrastrukturo nekaj vprašanj še ostaja. Torej. Se bom poprla in na nje ne bom odgovorila. Torej, to je precej zanimiv dosje. Če bomo to ustrezno uredili, bomo s tem gotovo izboljšali čistočo mori in oceanov in tega si vsi želimo. Hvala lepa pripravljalca mnenja, poročalcem v senci, veselim se sodelovanja od vsemi. Hvala lepa. In še gospod Bonafej, zadnja. Hvala lepa, predsedujoči. V svežnju o okrožnem gospodarstvu, ki je zdaj postala zakonodaja, piše, kako pomembno je ustrezno ravnanje za odpadki, da je to pomembno ne zgolj z okoljskega vidika, temveč tudi z drugih vidikov. V ta kontekst sodijo tudi odpadki z ladi. Ti odpadki kažejo, da naše delovanje ni ravno najbolj častno in ti odpadki z ladi škodijo morskemu okolju, organizmom v morju, flori in fauni. Pomembno je, da so v pristaniščih zagotovljene ustrezne zmogljivosti, tudi infrastrukturno gledano. Samo tako bomo lahko zagotovili resnično zelene ladje, kjer se bo dalo ravnati na ustrezen način z odpadki tudi na krovu. Nikakor pa ne smemo vzpostavljati sistemov, ki kakorkoli odvračajo od pravilnega ravnanja z odpadki na ladjih. V mislih imam posebne pristojbine. Te posebne pristojbine ne bi smeli nalagati posameznim lastnikom plovil, ki v svoje ribiške mreže enostavno zajamajo tudi določene odpadke, ki se nahajajo v morju. Obstaja pa eksperimentalni projekt, ki se izvaja v Toskani, gre za tako imenovan čisti arhipelag. Prihodnji teden bo predstavljen ta projekt tudi v Evropskem parlamentu. Podatki v okviru tega projekta so pokazali, da je pet plovil v roku dveh mesecev zbralo 650 kil odpadkov. Zdaj, te odpadke bodi si odpeljajo v pristanišče, kjer z odpadki potem tudi ustrezno ravnajo, ali pa te odpadke odvržajo v morje. Se mi zdi, da je res pomembno izpostaviti, da so države članice tiste, ki morajo nositi odgovornost za ravnanje z odpadki. Morajo pa tudi ponuditi alternativne vire za financiranje. Naprimer, priloga 4 je lahko dobro izhodišče v tem oziru. Ribiči, ki aktivno sodelujejo v ribolovnih dejavnostih in ki pasivno v svoje mreže zajamajo tudi del odpadkov, ne bi smeli biti odgovorni za plačilo za ravnanje s temi odpadki. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa, sedaj pa komisija. Prosim. Um, uh, Hvala lepa, predsedoči. Dobar dan najprej. Naj se zahvalim za vse pozitivne besede, ki sem jih slišala z vaše strani, kar se tiče tega predloga. Hvala lepa tudi odboru in vi za to, da ste se lotili te teme. To je zakonodajni predlog, ki ima seveda zelo pomemben tudi okoljski vidik, čeprav gre tudi seveda za prometno vprašanje, da bi zmanjšali odpadke z ladi na morju, čeprav posebno. Mm, kar se tiče najhujšega odpadka. Naj torej se odzovem na kar nekaj vaših vprašanj, pa naj se vrnem tudi na poročilo, mnenje poročevalca. Mislim, da je dobro, da smo tudi tukaj slišali kot odbor Tren celito podporo tej direktivi, ko bi imeli pristop brez dodatnih pristojbin. Potrebujemo spodbude, ni dovolj, da rečemo, da se ne sme vlagati odpadkov v morje. Mi ga moramo sistem, ki bo olajšal, ki bo učinkovit in bo to torej nek sistem, ki bo dajal spodbude, brez posebnih pristojbin, tudi posrednih ne. Istočasno pa bi potem morali za pristanišče imeti ustrezno infrastrukturo, da bodo lahko dali odpadke. Vemo, da je to mm, precejšen izjiv, priznavamo, ampak bili bomo schemo vračanja stroškov, tako da bodo pristanišče lahko izboljšala svojo infrastrukturo tudi na tem področju. Morda v tem kontekstu, ker je bilo veliko referenc na mednarodni okvir konvencija Marpom, Tukaj gre za prepoved odlaganja odpadkov na morju. Mi pa spodbujamo prevoz odpadkov pristanišča. To je edini način, kako ustvariti učinkovit pravni okvir. S to direktivo ne bomo zmogli v polni meri nadzorovati, kaj se dogaja na odprtih oceanih in na um, morju. Ta koncept da bi ukrepili zakonodajni okvir, ko bi kaznovali ladje, ki onesnažujejo morja. To je, torej, tukaj imamo že pravni instrument, ki to lahko stori in pozdravljamo predloge, da bi spremenili tudi drugi zakonodajni okvir te smere, ko bi potem lahko kaznovali ladje, ki dejansko onesnažujejo morja. potem pa tudi veliko vprašanj, kar se tiče ribolovnih plovil. Če bi kočvali ta plovila v pristemine, potem bi zagotovili, da bodo tudi ta plovila počela točno to, da jih bomo spodbudili, da karkoli že najde v morju, pripeljejo pristanišče brez dodatnih stroškov. To je zelo pomembno. Strinjamo se s poročevalcem, da to ne sme voditi do tega, da bodo reji piške lade plačevale za to, kar oddajo v pristaniščih. Moramo pa previdno in razumno razmisliti, ali je to prava možnost glede različnih finančnih spodbud, ki bi se dotaknile teh ribolovnih ladij. Ko imamo scheme Fishing for Litter, naprimer, in financiranje tudi po ribiškem skladu. Verjetno pa je še nekaj področje, ki si jih lahko bolj podrobno ogledamo, zato da zagotovimo, da bomo imeli nekakšen alternativni finančni sistem v državah članicah za pokritje stroškov odpadkov. Vključevanje teh prihodkov, potencijalnih prihodkov v novo prilogo 4 je dobrodošlo. Potem pa še koncept odpadkov koloprijaznih ladij. To je gotovo nekaj, kar bi radi še nadalje razvili, ampak tukaj moramo biti previdni. Če bi naj bilo učinkovito, mora biti celovito in vseobsegajoče. Če bi naj delovalo, bi morali vključiti tudi druge tipe odpadkov, ne samo odpadke, ki so trenutno v prilogi 5. Zato smo na začetku rekli, da bi imeli izvedbeni akt to moramo storiti precej previdno, da kakršen koli koncept bo že teh okolju preznih rati, da bo deloval. To potrebujemo in to bo pomagalo potem spodbudam, kot spodbuda ladjam, da postajajo bolj zelene. Potem pa še odpadne vode, to je vključeno. Kar se tiče pranja vode, rezervarjev. To bomo preverili, kaj ti čutek imam, da je odgovor na poti. Vem, vedno to rečem, ampak tokrat pa res mislim, da je. Ampak naj vam povem, vprašanje je bilo, koliko pliva pa lahko imamo kot komisija ali EU na spremembe konvencij Marpom. kar se bo zgodilo v oktobra. Da bomo imeli odločitve glede padkov v morjih in da bomo potem tudi prepovedovali izlite parafina. Spiranje parafina. Seveda, spremembe mednarodnih konvencij, to, zato je potrebno veliko časa, se pa to zgodi. Če želimo imeti učinkovit instrument za zaščito morskega okolja, pa moramo to storiti prek mednarodni konvenciji. Sicer nikoli ne bomo imeli pravega nadzora na obeh straneh. Lahko nadzorujemo približno to, kar se dogaja v pristaniščih, tudi z režimom izraševanja, tako da se spoštuje jo, mednarodna pravila. Če pa nimamo resnično dobrega mednarodnega okvira, potem ne bomo dosegli učinkov, kot si jih želimo. Bolj čiste oceane v Evropi in tudi globalno. Tako, tu bom končala. Naj povem le še to. Aha, še moške platforme. To je pa zapletena tema. In sicer v Marpolu so morske platforme tudi vključene v definicijo ladi. Bilo bi dosledno, da vključimo odpadke tudi iz teh platform. Ampak obstajajo nekatera pravna vprašanja, kako bi to lahko storili. In glede na razprave, sedaj preverjamo, ali bi ta pravna vprašanja lahko razrešili. Nekatere izmed težav so, da ko se zbere odpadke z platforme, je to že potem druga kategorija odpadkov, ne, niso to odpadki z ladi. Resnično se moramo to ogledati, bomo pa podali odgovor, ali to spada v pravni okvir te direktive. Še enkrat hvala lepa za podporo. Veselim se sodelovanja z odbori Tran, Envi in Peš pri iskanju dobre rešitve za infrastrukturo v pristaniščih za sprejem odpadkov. Hvala, da ste bili kratki upam, da gospod Ekaot ne želi ničesar dodati. Res? Želite še dodati? A saj imamo še veliko časa. Kratek bom. Najprej hvala lepa vsem poročevalcem Senci in poročevalki za pripombe. Kot dodatek temu, pri čemer delamo, nekaj pripomb, kar se tiče platforme plin. Po naše tudi to, ker tudi lebdi v vodi. Taka platforma, dobro, to bomo morali preveriti. Seveda si vsi želimo, da imamo pravno gotovost, da je smiselno. To si bomo ogledali, kjer bo potrebno, bomo to izboljšali. Kar se tiče koncepta zelenih ladij, koliko raznih ladij, mislimo, da je pomembno ta koncept bolj konkretizirati. Tako bi potem tudi lasniki ladje imeli spodbude, da izboljšajo ladje. In potem bi bila spodbuda imeti tudi morda nižjo pristojbino. To bi bilo dobro. Če rečemo, da bomo to naredili z izvedbenim aktom, to ni dovolj. Mi bomo veliko razpravo glede pasivnega ribolova. To je za nas eh, pomembna tema. Torej, pasivni ribolov bo vodil v više stroške, celoti gledano, to pa ni vzpodbuda, da bi to, kar ste nalovili, prepeljali na kopno. To moramo spodbuditi tudi s to prilogom, kot smo slišali, priloga pet, ne vemo, ali je to prava smer ali kazni, kakorkoli že kakšne so odgovornosti držav članic. Poglejmo si to. Mislim pa, da je potrebno nekaj dodati, sicer bomo samo poviševali splošne pristojbine. Hvala lepa komisiji za podporo glede tega, da bo to tudi kaznivo. Hvala komisiji, da so ti predlogi tako pravi v pomoč. Potem pa še zadnja točka. Poročajo se inicialde prek vas je omenil to, ko smo skušali spremeniti predlog, je bilo to preden smo dobili predlog o plastiki za enkratno uporabo. Sedaj imamo ta predlog EPR in smo dodali to tukaj, želimo, da je to notri. Je pa vse v redu, ker je to v drugem predlogu, lahko to tukaj izuzamemo. Za nas je pomembno, da je to nekje. Če je to že v predlogu komisije za enkratno uporabo plastike, potem dobro, plastika za enkratno uporabo. Dobro je, da je to nekje. Ker je to že tam, lahko to tukaj izuzamemo. To je bilo pa najkrajše, kar je bilo možno. Hvala lepa predsedujoči, da ste mi dali besedo. Se pa veselim nadaljnega sodelovanja in pogledajte, drugi del tekme si lahko še ogledamo. Hvala lepa za pozornost to ozračje splošnega zadovoljstva. Ni nizozemska, pravi gospod Ekaut. 28. juni je rok za predloge sprememb. Glasovali bomo o tem 13. septembra v Envi, tran 9. oktober in upajmo na plenarnem zasedanju na drugem zasedanju oktobra. Tako, mislim, da smo končali. Želim vam lep preostanek tega fantastičnega dneva.